Nadaljujemo sejo. Dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi. Začeli bomo s prvo točko na dnevnem redu. Gre za izjavo komisije o delovnem programu komisije za leto 2020. Najprej dobi besedo podpredsednik gospod Ševčovič. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, da govorimo o prvem delovnem programu komisije v mandatu Ursula von der Leyen. Ta delovni program je, poln, je pomemben iz dveh razlogov. Zakaj? To ne predstavlja samo podlage za naše delo v prvem letu mandata, ampak tudi zato, ker bo zastavil smernice za naslednjih pet let in tudi dlje. Največja izziva naše generacije sta ekološki in digitalni izziv. To bo vplivalo na vse dele naše družbe in prav na vse nas. To je pomemben izziv tudi zato, ker je to vodilo do posebnega partnerstva z Evropskim parlamentom. Pa še nekaj, to je institucionalno in politično zelo pomembno. Namreč, sprejetje delovnega programa za leto 2020 je bil projekt, kjer smo sodelovali vsi. Tudi prispevek Evropskega parlamenta se je upošteval v vseh stopnjah. Pomagali ste pri opredelitvi političnih smernic. In te smernice moramo zdaj spremeniti v ukrepe. V tem obdobju sem govoril o številnih prednostnih političnih nalogah. Govorili smo o različnih formatih in ključni element je bil tudi srečanje z predsedniki odborov in podpredsedniki komisije. To je bila odlična priložnost za poglobljeno razpravo o naših prednostnih nalogah in pričakovanjih in zahvaljujem se vam za konstruktivno ozračje v teh razpravah razprava z konferenco predsednikov, kjer je sodelovala tudi predsednica von der Leyenova, je vodilo do tega, da smo v celoti lahko pripravili delovni program, ki ga danes predstavljamo. To je posebno partnerstvo in kaže, kako pomembno je, da sodelujemo. To se bo zdaj nadaljevalo in s tem novim pristopom moramo pokriti celoten politični cikl. Če mi dovolite, bi zdaj prešel na vsebino našega delovnega programa za leto 2020. 43 političnih ciljev ali svežnja bomo imeli, 28 pobud bo zakonodajnih. To pomeni, da bomo dovolili dovolj časa za sprejetje in izvajanje. Prav tako bomo preučili vse predloge, kjer morata svet in parlament še sprejeti odločitev. Sprejeli bomo tudi seveda vaše predloge. V tem primeru predlagamo umik 32. Nekateri ne ustrezajo političnim ambicijam komisije, pri drugih pa bomo poskusili najti bolj učinkovite načine za doseganje ciljev, seveda o posvetovanju z vami in svetom. In v okviru programa REFIT smo določili 44 delov zakonodaje, kjer bi lahko izvedli revizijo ali ponovno oceno. Spoštovane poslanke in poslanci, predstavili smo vam že sporočilo o zelenem dogovoru. Predstavili smo novo strategijo za rast in naložbeni načrt za zeleni dogovor, pa tudi mehanizem za pravični prehod, zato da bomo pomagali tistim ozemljem, ki so najbolj prizadeta zaradi energetskega prehoda. Naslednji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 Tam bomo predlagali obvezujoč cilj za podnebno neutralnost do leta 2050. Izvedli bomo tudi presojo učinka, ki jo bomo zaključili še pred poletjem. To pomeni, da bomo poskusili biti pripravljeni na konferenco v Glasgowu COP26, ki bo potekala konec oktobra. Kmalo bomo predlagali tudi strategijo za biotsko raznovrstnost 2030, zato da bi zaščitili in ohranili naravno okolje in tam bomo določili ambicije za pogajanja v okviru prihajajoče konference, prav tako bomo imeli novo strategijo od vil do vilic in strategijo EU za trajnostno in pametno mobilnost. Evropski podnebni pakt bo združil vsa ta prizadevanja, vključena bodo lokalne skupnosti, regionalne skupnosti, šole, industrija in posamezniki. Včeraj smo sprejeli tudi sporočilo o 5G. In kmalo bomo predstavili tudi novo strategijo za podatke in belo knjigo o umetni inteligenci. Zaščititi moramo temeljne pravice, vseeno pa si želimo, da bi naša industrija lahko delala z umetno inteligenco in da bi se pri nas odvijale inovacije. Digitalne storitve bodo okrepile skupni trg za digitalne storitve in mala in majhna podjetja bodo dobila pravno gotovost. Zagotovili pa bomo enake možnosti za vse, zato ker bomo posodobili sistem obdavčevanja podjetij. Komisija si bo prizadevala za globalno rešitev na podlagi digitalnih davkov, če ne bo to uspelo, pa bomo uvedli digitalne davke na evropski ravni. Prav tako bomo predstavili strategijo za nove spretnosti, kar zadeva gospodarstvo, prednost bo socialni poštenosti, zato ker bomo imeli oba prehoda, digitalni in okoljski prehod in kot del tega bomo ponovno usmerili vse politike, vključno z evropskim semestrom, tako, da bomo vključili cilje trajnostnega razvoja. Sodelovali bomo tudi s socialnimi partnerji in vsemi relevantnimi deležniki in skupaj pripravljamo pobudo za to, da bi zagotovili poštene minimalne plače za vse delavce v EU. Spoštovali pa bomo seveda specifične okoliščine v vsaki državi članici. Komisija bo prav tako revidirala okvir regulativnega upravljanja in zagotovili bomo pregled tega, kako fiskalna pravila delujejo v zadnjih nekaj letih. Prav tako bomo imeli posvetovanje z državami članicami in drugimi deležniki. Poiskali bomo možnosti za to, da bi izboljšali okvir upravljanja v EU. Kmalo bomo sprejeli tudi akcijski načrt za to, da bi poglobili unijo kapitalskih trgov, posvečali se bomo reševanju regulativnih ovir, strukturnih ovir in drugih ovir, ki preprečujejo MSP-jem dostop do financ in to bo del naše širše strategije za MSP-je. Zaključek bančne unije je pomemben, kajti to je pomemben element, ki pomaga pri preprečevanju goljufij. Prav tako bomo imeli novo pobudo na področju pozavarovanj in jamstva za mlade. Vlagali bomo v zavezništva in koalicije za to, da bodo naše vrednote v ospredju in tudi interesi Evropske unije morajo biti vedno v ospredju na področju trgovine. Prav tako bomo bolj sodelovali z Zahodnim Balkanom in zasnovali bomo tudi novo strategijo za vzhodno partnerstvo. Kakor veste, bomo kmalo predstavili celovito strategijo za Afriko, to bo osnova za naše vzajemno partnerstvo. Zunanja politika Evropske unije mora nasloviti vprašanje o zvezi z demokracijo, dobrim upravljanjem podnebnimi spremembami, migracijami in človekovimi pravicami. V zvezi s tem je prav tako zelo pomembno, da okrepimo multilateralni red, ki temeli na pravilih. Zato bo komisija predstavila pravila, da bi posodobili in reformirali svetovno trgovinsko organizacijo. Prav tako bomo predstavili nov pakt za migracije in azil. To bo celovit pristop, ki bo vključeval vse vidike migracije, vključno z mejno varnostjo. Zagotovili pa bomo tudi več koherence na zunanje in notranje politične področje spodbujali bomo tudi evropski način življenja in v okviru tega bomo predstavili akcijski načrt glede vključevanja in integracije. Prav tako bomo predstavili novo strategijo za evropsko varnost. Naslovili bomo tako fizični kot tudi digitalni vidik varnosti, kajti gre za dve plati iste medalje. Ena od naših glavnih pobud bo tudi načrt za izkoreninjenje raka državam članicam bomo pomagali pri ukrepih za preprečevanje raka in negi za obolele za rakom. Sodelovali bomo tudi z nacionalnimi partnerji in drugimi, organizirali bomo tudi, pomagali bomo organizirati konferenco o prihodnosti Evrope trenutno govorimo o tem, kako naj bi ta konferenca bila videti. Do konca leta 2020 bomo predstavili akcijski načrt za demokracijo v Evropi, zato da se bomo borili proti dezinformacijam, političnemu eh, kampiranju, kam, izvanju kampanj in zato, da bomo zagotovili svobodo govora. Tehnologija mora služiti ljudem in ne obratno. Zato bo komisija posodobila listino temeljnih pravic. Govorili bomo o novih izzivih, kot sta umetna inteligenca in prepoznavanje obrazov. Pa še nekaj, kar zadeva pravno državo, komisija bo še bolj okrepila preventivno delo na tem področju. Pripravili bomo prvo poročilo o pravni državi, kjer bomo ocenili vse države članice. Metodologija bo trdna in to bo predlagalo osnovo za nadaljne delo na področju pravne države. Prav tako bomo govorili o tem, da bi strateško načrtovanje vključili vse naše politike, upravili bomo vse podatke, ki jih imamo, kar zadeva dolgoročne trende in premike, ki nas še čakajo. Zato vam lahko povem, da sem že oblikoval mrežo za strateško načrtovanje, to pa bomo zdaj še izpilili eh, skupaj z vami in državami članicami. Računam na sodelovanje z vami. Evropski parlament ima zelo veliko podatkov na voljo v svojih odborih, spoštovane poslanke in poslanci. To je bil zdaj zelo hiter in kratek pregled pobud, ki jih bomo vključili v delovni program leta 2020. Zato sem porabil nekaj več kot 10 minut, ampak pokazati sem vam želel, da res poskušamo držati besedo. Naša agenda je ambiciozna, ampak realistična, kar zadeva skupna ukrepe v prihodnih letih partnerstvo z združenim kraljestvom bo eden od izzivov v prihodnjih mesecih in letih in včeraj sem bil tudi jaz tukaj, ko smo se na tako čustven način poslovili od britanskih kolegic in kolegov, ampak tako je bilo tudi tekom pogajen o sporozumu o izstopu. Povedati vam želim, da smo zavezani čim višji stopni preglednosti, kar zadeva proces pogajen. Parlament bomo redno obveščali o poteku teh pogajen. Sodelovali bomo z vsemi naše zaupanje bo temeljilo, naš odnos bo temeljil na zaupanju in eh, združiti moramo sile za to, da zagotovimo, da bomo imeli sodoben proračun, ki bo sposoben nasloviti naše izzive. In potem bomo morali vse sile napeti za to, da bomo izpolnili svoje zakonodajne cilje. Zakonodajne prednostne naloge bodo konkreten načrt za skupno delo, kjer bodo morale sodelovati vse tri institucije temu bo sledilo prvo večletno finančno programiranje in v to bo tudi upeta strateška vizija za Evropo. Hvala lepa, zdaj pa se že veselim razprave z poslankami in poslanci. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Es erhält dann das Wort für die Zdaj pa v imenu skupine ELS, gospod Olbricht, izvolite, pet minut. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Skupina ELS v splošnem podpira delovni program komisije za leto 2020. To je dokument, ki smo ga dobili že pred nekaj dnevi in če se ni spremenil, predvidevam, da je to dober vir informacij o tem, kaj bo komisija poskusila doseči leta 2020. Za nas je bilo zelo pomembno, da v tem dokumentu ne bi imeli samo lepih besed, ampak tudi konkretne podatke. Zdaj smo v obdobju po volitvah in delati moramo na predlogih komisije, ampak eh, izpostaviti želim, da so nekateri naši predlogi bili vključeni v delovni program komisije, čeprav v nekoliko spremenjeni obliki. Upam, da se bo rezultat naše razprave odražal tudi v deklaraciji vseh treh institucij in kasneje tudi v večletnem delovnem programu. Ta dokument je pomemben, kajti vključuje nove informacije o projektih, ki jih bomo še izvedli. Naprimer, čim hitreje želimo ukrepati, tako ste navedli. No, to je diplomatska spodbuda Evropskemu parlamentu, da bi delali hitreje. No, To je samo druga plat iste medalje. Jaz upam, da bomo poskrbeli, da bodo vse institucije lahko delale dovolj hitro. Komisija želi biti geopolitična komisija. V Evropi se zdaj soočamo z nekaterimi notranjimi problemi, ki pa imajo posledice tudi na vzven Naprimer, v celoti se strinjamo, da je najpomembnejši projekt trenutno zeleni dogovor, pa tudi vprašanje digitalnih izzivov. Na, no, v zelenem dogovoru omenjate elemente, ki so pomembni tudi za nas, naprimer gozdarstvo, ampak ta dokument ne zadeva samo sklada za pravični prehod. V dokumentu greste dlje, globje. Po našem mnenju je to dobro. Zdaj pa, kar zadeva digitalno gospodarstvo. V dokumentu govorite tudi o raziskavah in razvoju. Po mojem mnenju je to dobra usmeritev. Zadeve je dobro obravnavati nekoliko bolj horizontalno. Prav tako opozarjate na kapitalske trge in na določene socialne vidike. To je pomembno tudi za nas. Kajti mi smo krščansko-demokratska stranka. Omenjate tudi strategijo v sodelovanju z Afriko. Ne gre za strategijo za Afriko. To je semantično pomembno, kajti komisija želi sodelovati z Afriko, ne pa delati za Afriko. Prav tako vidimo, da želite pripraviti poročila o pravni državi za vse države članice. To je dobro. In na koncu samo še kritična pripomba, če mi dovolite, gospod komisar. Večletni finančni okvir. Tukaj ne gre samo za vprašanje metodologije, to je za nas tudi pomemben cilj, zato ker to vključuje različne politike. Večletni finančni okvir je politični cilj, ki ga želimo doseči. Vi ste pošteni posrednik med svetom in parlamentom. In večletni finančni okvir ni nekaj, kar bodo rešili računovodje. Naj gre za politično vprašanje, ki jih morajo rešiti politiki. Zato bomo še preučili, kako bo to lahko potekalo. Hvala lepa, zdaj pa za socialiste gospa Garcia Perez. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod podpredsednik. Naša politična družina je ocenila glavne predloge v vašem predlogu. Ekološki prehod, pošteni prehod, socialni prehod in digitalni prehod. To je prav gotovo treba vključiti v vaš delovni program. In to je odličen primer sodelovanja med vami, gospod Ševčovič, in parlamentom. Komisija je izpostavila glavne izzive, s katerimi se Evropa sooča. Prav tako ste omenili orodja, ki jih bomo potrebovali, da rešimo te izzive. Ampak tudi sami ste dejali, da se hudič skriva v podrobnostih. Mislim, da bi predlog moral biti malce bolj natančno predstavljen. Nekaj je negotovosti, nejasnosti v tem dokumentu, zato vam želim povedati, da podpora naše skupine ni bianko ček. Mi bomo previdno spremljali vaša dejanja in poskrbeti želimo, da boste izpolnili vse obljube iz tega delovnega programa. Delovni program vključuje tudi instrumente za zeleni dogovor z skladom za pravični prehod za vse najbolj izpostavljene regije. Do leta 2030 naj bi izpo, znižali izpuste za več kot 30 odstotkov, ampak tega ni v vašem predlogu. Ta parlament pa je zavezan boju proti podnebnim spremembam in upamo, da bo komisija vključena v to delo in da bo sodeloval tudi svet. Mi smo zavezani oglični neutralnosti do leta 2050. To ne more biti samo prazna obljuba. Želimo si tudi, da bi se komisija bolj posvetila vprašanju migracije. Migracije morajo predstaviti priložnost za reševanje demografskih izzivov in poskrbeti moramo, da bomo ohranili svoje standarde na področju kakovosti življenja. Poskrbeti moramo tudi za migrante. Včeraj smo govorili v parlamentu o beguncih na grških otokih in to je jasen kazalnik, da ne smemo več zavlačevati. Na tisoče ljudi čaka na solidarnost in čakajo na to, da bo Evropska unija nekaj storila. Solidarnost, da, seveda, ampak eh, to pomeni, da bomo morali izpolniti naprimer 20 prednostnih nalog iz socialnega stebra, tudi jamstveni sklad za otroke in poskrbeti moramo, da bodo naši delavci dobili poštene minimalne plače. Solidarnost pomeni tudi, da se bomo morali posvetiti evropskemu projektu. In vsi se morajo držati standardov in zakonov. Tisti, ki izpolnjujejo te standarde, si zaslužijo, da se začnejo tudi pogajati o vstopu v EU, torej Severna Makedonija in Albanija. Okrepiti bomo morali svoje demokracije in zato pozdravljam mehanizem za zaščito pravne države. Ampak to nam bo uspelo le, če bomo dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru. Zato pozivam svet, da prevzame odgovornost in da čim prej dosežemo dogovor v zvezi s tem vprašanjem, zato da bomo lahko reš začeli reševati odprta vprašanja. Če tega ne bo, potem ne bomo imeli na voljo orodi, ki jih potrebujemo. Naša naloga je, da izpolnimo svoje obljube. Zato pozivam komisijo in svet, da prevzame ta odgovornost. Če bomo sodelovali skupaj, bomo lahko oblikovali unijo, ki si jo želimo. Hvala, skupina Renew. Gospod Čološ, izvolite, dve minuti in pol. Președinte, este un an de început de mandat pentru Comisie și pentru Parlament. Hvala lepa. To je začetek mandata za Komisijo in Parlament. In Komisija in Parlament sta ambiciozno začela z delom, to je zeleni dogovor in tudi digitalna strategija. To bo vplivalo na način življenja in tudi na gospodarstvo. Kar zadeva delo, na začetku zakonodajnega obdobja bo veliko odvisnega od tega, ali bomo lahko izpolnili to strategijo. Zato potrebujemo dovolj finančnih sredstev, kar pomeni, da potrebujemo ambiciozen večletni finančni okvir. Čisto mogoče je, da sredstev ne bo dovolj, da bi dovolj podprli države in podjetja pri prestrukturiranju gospodarstva. Komisija mora predlagati rešitve za integrirane instrumente tudi v okviru večletnega finančnega okvira. Čakamo na ustrezne zakonodajne predloge, ki morajo vključevati rešitve. Včasih se zdi, da v Evropski uniji pripravljamo preveč predlogov, preveč pravil, ampak sodili nas bodo potem, kako poskrbimo za dodano vrednost, kako to vpliva na življenje državljanov in življenje v državah članicah nasploh. To mora biti naš cilj. Čakamo torej na ustrezne rešitve in predloge komisije. Mislim, da obstajajo določeni predlogi glede migrantov, glede izvajanja zelenega dogovora in tudi mi bomo kot skupina podali svoje predloge, vključno s tem, kako bi lahko obravnavali umetno inteligenco. Evropska unija mora državljanom pokazati, da lahko potujejo povsod po Evropski uniji, pa ne samo to, povsod se morajo spoštovati tudi vrednote in standardi. Če, ki je prihaja do kršitev pravne države, je treba potegniti istega uh, eh, ustrezne lekcije in ukrepati. Združeno kraljestvo bo naslednji teden tretja država in iz tega se moramo veliko naučiti. Če želimo izboljšati delovanje Evropske unije, lahko pomislimo na to, da bi ta vprašanja obravnavali v okviru konference o prihodnosti Evrope. Komisija mora biti partner parlamenta in v okviru tega mora tudi izvajati pogovore z državljani. Državljane moramo vključiti v te pogovore in pripraviti moramo vizijo in ustrezne rešitve. Hvala, hvala lepa, zdaj pa gospa Keller za dve minuti za zelene. Hvala. Sedaj smo videli dramatičen dogodek izstopa Združenega kraljestva iz eh, Evropske unije. To je zgodovinska napaka, ampak to ni konec. Prav tako to ne bo priknilo prijateljstva med eh, Združenim kraljestvom in pa Evropsko celino. In tudi še vedno upamo, da se bo Združeno kraljestvo vrnilo domov v Evropsko družino, kamor pripadajo. Ta teden je žalosten zgodovinski trenutek. Ampak nismo pa blizu nikakršnemu koncu, koncu EU, naprimer, nekateri um, tako govorijo. Ravno obratno, če danes ne bi imeli EU, bi bil sedaj odličen trenutek, da na novo oblikujemo EU. Evropejci se združimo zato, ker lahko skupaj rešujemo težave. Skupaj smo močnejši pri globalnih izzivih. In veliko je teh globalnih izzivov dan danes in teh se moramo lotiti skupaj. Prav tako je tudi ta teden zelo pomembno, da se pogovorimo o delovnem programu komisije. Ta delovni program bo odlična priložnost, da dokažemo, zakaj je prav, da smo skupaj. Komisija je omenila podnebno krizo. To je res ogromen izziv za vse celine in res moramo ukrepati. Zato je napočil čas. In prav je, da se komisija sretoči na te pobude um, glede podnebne krize prav tako glede zmanjševanja biotske raznovrstnosti na planetu. Seveda je prezgodaj reči, ali bodo predlagani ukrepi zadostni, to bo odvisno od podrobnosti vaših predlogov. Bo pa marsikaj odvisno tudi od tega, ali bo večina v tem parlamentu podprla velikopotezne podnebne cilje in zakonodajo. To seveda velja tudi za države članice, tudi te mora sodelovati. Uspeh bo odvisen od nas vseh. Potem lahko spremo podnebne ukrepe, in potem lahko Evropska unija prispeva k globalnemu prizadevanju za to, da rešimo planet, potem, ko smo precej prispevali k uničevanju planeta v preteklosti. Prav tako je komisija varuhenja pogodb, tudi tukaj smo imeli nekaj ukrepov. Ne smemo dopustiti odklona od vladavine prava za države članice in moramo skupaj ukrepati in besede pretvoriti v dejanja. To leto bomo videli, v katero smer gre Evropska komisija in potrebujemo pogumne korake v novo Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Vilimski za minuto. Ja, se upravičujem, postopkovno vprašanje. Ja, rad bi se pritožil eh, zaradi eh, tega, kako se vodi ta seja. Namreč eh, ni mi všeč, da se moram kar naprej prepirati z dvoranskim osebjem glede zastavice. Sie haben im Moment nicht das Mikro. Nimate besede. Diese Fragen werden wir klären, aber ein Ta vprašanja bomo razjasnili, ampak pravila so izjemno jasna. To smo včeraj jasno povedali tudi pri razpravi o Brexitu. Samo tisti, ki se boste držali pravil, boste dobili besedo. Pravila so med tem jasna, če se ne strinjate z pravili, potem se lahko pritožite po ustrezni poti, ampak na plenarnem zasedanju o tem ne bomo več eh, razpravljali. Kdor ima pred seboj zastavico, več ne bo dobil besede. Še eno postopkovno vprašanje, izvolite présidente j'aurais souhaité savoir quel article voilà. Kateri člen poslovnika določa to, kar pravite? Zakaj lahko kolegu kar dozamete besedo? Kolega, hač... Kolega se je želel norčevati iz uh, vodenja te eh, seje in to uh, ni uh, spremljivo. To uradno ne obstaja potrebno je pokazati spoštovanje do predsedujočega oziroma predsedujoče. Že večkrat smo to vprašanje razjasnili in jaz mislim, da moramo čas raje posvetiti razpravi. Kolega Vilipski ima besedo. Hvala lepa, dame in gospodje. Doslej sem Evropsko komisijo kritiziral z zelo jasnimi besedami. Danes bom pa naredil izjemo in Evropsko komisijo pohvalil, kajti program eh, Evropske komisije je enostavno magičen. Celo migracijsko politiko eh, ste ospravili uspeli odčarati, pa tudi eh, celotno eh, davčno politiko, eh, vprašanje trga in pa socialne politike ste tudi kar enostavno odmislili. Zamislili pa ste si zeleni sporazum, s pomočjo katerega boste ponovno pridobili sredstva od naših državljanov. No, lahko bi rekli, da gre za komisijo Harryja Potterja. Eh, Če bi bil nekoliko manj prijazen, bi lahko rekel tudi, da gre za Vudu komisijo. Velika eh, Britanija oziroma Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropsko unijo. Če ne želite, da to stori še kakšna druga država, potem se raje osredotočite na temeljna vprašanja, na migracijsko politiko, azilno politiko, na eh, davčno politiko. Eh, in tam ljudje pričakujejo rezultate, ne pa pri nekih izmišljenih temah. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Đuriš Nikolsova za minuto za EKR. Eh, jedna vec sa nedá uprieť programu Európskej komisie a to je to, že sa chce... Pri... Najlepša hvala. Program Evropske eh, komisije je zasnovan tako, da bi se Evropska unija približala svojim državljanom, ampak eh, številne države članice pravzaprav že imajo zasnovane politike, ki jih predlaga ta program. Pričakovanja Evropske komisije so izjemno velika. Eh, predvsem eh, kar zadeva nove države članice in tam ljudje od nas veliko pričakujejo. Ti bodo razočarani in to bo koristilo le nacionalistom in populistom, ki želijo uničiti Evropsko unijo. Veseli me, da je omenjena digitalizacija, pa tudi demografske spremembe in jamstvo za otroke. Otroci potrebujejo dostop do dobrih storitev. Nova komisija je obljubila, da bo sprejela novo pobudo oziroma da bo poskrbela za to, da bo ta pobuda eh, izvedena in eh, to bo pomagalo tistim, ki več teh dodatkov ne prijemajo in zares dobijo malo sredstev. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Obri za tri minute. Hvala, predsedujoča. Ta teden je prelomna točka v zgodovini Evropske unije, sedaj je odšlo Združeno kraljestvo. Najhujše bi bilo, če se ničesar ne bomo naučili in bomo hranili status quo. Vidimo, da je razmak med evropejci in pa EU vedno večji in na to se morate sredočiti v delovnem programu za leto 2020. Treba poslušati evropske državljane. Naprimer, pri podnebnih spremembah vidimo, da gospodarski model trenutno uničuje naš planet mislim, da vaš zeleni dogovor še vedno spoštuje dogmo rasti za vsako ceno, brez upoštevanja podnebja. Potrebujemo doslednost pri teh ukrepih. Na eni strani imamo naprimer veliko industrijo in pa velike trgovinske centre in um, tudi to se financira z SKP. Potem naprimer na drugi strani imamo tudi prosto trgovinske sporazume, ki jih Evropska unija kar naprej sklepa in jih bo podpisovala mi upamo, da bomo v bistvu proizvajali izdelke, um, kjer ne bo treba, da gredo trikrat okoli planeta, preden pridejo naše krožnike. Ampak o tem ni veliko govora. Potrebujemo dejanski socialni um, zeleni dogovor in zato potrebujete sredstva. Vaša revizija Evropske semestra mora zahtevati to, da bodo imele države zadosti sredstev tudi za ekološka vprašanja. Eh, sedaj vidimo, da so tudi javne bolnišnice eh, na robu, prav tako po pokojninski sistem. Mari, naprimer, ki jo poznam, pravi, da ne razume, zakaj EU vedno spodbuja privatizacijo zasebnih eh, storitev. Marija je delala za podjetje Castorama, ampak je izgubila svoje delovno mesto, ker je to podjetje odšlo na Polsko, tam je um, delovna sila um, cenejša. In sedaj se mora um, ta ženska zadovoljiti z minimalno plačo. Tudi Kevin, naprimer, potrebuje evropske predpise za platforme um, dela, tako da ga ne bodo izkoriščali. Nic ni naredilo v zadnjih letih in uh, je ogorčen. Torej, Marie, uh, Kevin ne razumejo, zakaj so njihovi davki vedno večji, po drugi strani pa multinacionalke ne plačujejo davkov in lobisti vedno bolj vplivajo na evropske akterje. No, v vašem delovnem programu pa nisem videl ničesar o um, teh etičnih vprašanjih, pa ste to sicer obljubljali v preteklosti. Ljudje so jezni, ogorčeni, upajo in tudi to je treba upoštevati. Morate ukrepati če tega ne boste naredili za našo skupino, Guy Engel, ali pa za druge poslake in poslance, ki so tukaj v tej dvorani, pa to naredite za um, Marie, Pierre, Kevina, pa za druge evropske državljane, ki vam ne bodo oprostili, če boste še vedno zasledovali iste recepte, ki so odgovorni za podnebno krizo in pa za um, izkoriščene ljudi ter pa za razlike in neenakosti. Hvala. S tem smo zaključili z govorci v imenu uh, političnih skupin. Včeraj smo na dnevni red dodali še eno točko, zato bi vas prosila, da se držite časa za govor. Uh, tako da bomo lahko pravočasno tudi zaključili. Naslednji je na vrsti kolega Simčič za minuto in pol. Gospod komisar Ševčovič, v svojem programu komisije za leto 2020 ste med drugim omenili eh, tudi vlogo Evropske unije v eh, zunanji politiki in vlogo demokracije. Tukaj se pogovarjamo o eh, Boliviji, Venezueli, o afriških državah, ampak pozabljamo, da demokracija ni dovolj razvita tudi pri nas doma. Recimo na Hrvaškem leta 2014 smo imeli 500 tisoč več eh, voljivcev kot pa prebivalcev, torej pol milijona več. Eh, danes je situacija nekoliko eh, boljša, približno 200 tisoč voljivcev je več. Lahko voliš v imenu nekoga drugega, lahko prideš na volišče z več osebnimi izkaznicami, eh, lahko obkrožiš imena na volilnem listku in tako naprej. Eh, poleg tega so rezultati volitev nelogični eh, in. Eh, Imamo celo mnenje sodišča iz leta 2010, da volilna zakonodaja ni ustrezna, da so določena volilna okrožja premajhna, druga prevelika, ampak vsega tega eh, hrvaški sistem eh, oziroma hrvaška vlada ne želi eh, spremeniti. Kajti na ta način pravzaprav obdržijo moč. In eh, pri vsem tem je ironično, da je Hrvaška dobila ravno komisarja za demokracijo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Nibler za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik, drage kolegice in kolegi. Mislim, da je komisija zares predložila ambiciozen program za leto 2020. Sedaj pa bo seveda vse skupaj odvisno od izvajanja in pri tem je kakovost pomembnejša od števila predlogov. Torej, raje kakšna presoja vpliva več kot pa nova zakonodaja, ki bo zgolj dodatno obremenila naše državljane. O zelenem dogovoru je bilo že veliko povedanega. Rada bi torej izpostavila druge točke. Dobro se mi zdi, eh, da bomo kmalo imeli izhodišče za umetno inteligenco in za upravljanje z podatki. Zelo me veseli, eh, da eh, razmišljate tudi o prenovi direktive o kibernetski varnosti. Potrebujemo namreč varen prenos podatkov. Poleg tega naj bi marca predložili tudi industrijsko strategijo in veseli me, da želite poudarek dati majhnim in srednje velikim podjetjem. Kaj ti eh, ravno majhne in srednje velika podjetja zagotavljajo nova delovna mesta, skrbijo za izobrazbo mladih in zaradi tega me zelo veseli, da eh, se komisija osredotoča na majhna in srednje velika podjetja. In še zadnja točka, migracije ostajajo ključna tema in čakam na nove predloge, če tega problema ne bomo. Eh, rešili, bomo imeli dolgoročne težave. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Bonafez za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naša skupina je v preteklih dneh predstavila delovni program z našimi prednostnimi nalogami in veseli me, eh, da so te prednostne naloge tudi v programu Evropske komisije, ampak. Moram povdariti tudi, da na nekaterih področjih, ki so za nas izjemno pomembna, pričakujemo več. Recimo pri novem eh, paktu za priseljevanje. Potrebno je zagotoviti solidarnost držav in vzpostaviti varne poti priseljevanja. Pričakujemo tudi bolj pravično obdavčevanje in eh, boj proti eh, izmikanju plačilu davkov. Poleg tega potrebujemo ukrepe v boju proti revščini. Uh, ampak. Uh, Gospod Ševčovič, na številnih področjih eh, niste dovolj ambiciozni, recimo pri zelenem sporazumu. Predvidene so na tisoče milijard, ampak potrebujemo sveža sredstva. Enako pa tudi za sklad za pravičen prehod. Če ne bomo držav članic vključili v ta zeleni prihod, eh, ki pomeni tudi prehod eh, na zeleno gospodarstvo v Evropi, ne bomo dosegli eh, rezultatov. Poleg tega potrebujemo tudi konkretne spremembe pri paktu stabilnosti in rasti. To bi moral biti pakt za rast in. Potrebno je zagotoviti rast, v nasprotnem primeru sprememb ne bo. Predvsem potrebujemo vlaganja v uh, ekološke spremembe. Pred nami so veliki izzivi in uh, prepričana sem, da lahko skupaj eh, veliko storimo. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Azmani za minuto in pol. Yes, hvala, predsedujoča. Ta teden sem bil v Auschwitz-Birkenau na spominski slovesnosti z našo delegacijo. In včeraj smo poslušali impresivne besede Liljane Segre, preživele iz Avšvica. Njene besede, njeni spomini so nekaj, kar nas mora spominjati na to, kakšen je svet brez vrednot. In zato ne smemo teh vrednot imati eh, za samoumevne. Antisemitizem še vedno obstaja na evropski celini vladavina prava še vedno na udaru v Evropski uniji. Podpiramo ambicije komisije, da so vrednote in pa pravna država naše prioritete, ampak ambicije niso dovolj. Potrebujemo konkretne ukrepe, mehanizme za pravno državo. In tukaj so potem še druga vprašanja. Potrebujemo trajnosten evropski pristop do migracije, tako da ponovno pridobimo nadzor. In um, zato smo sedaj pred nekaj tedni videli ta uh, pakt za migracije in azil. Um, to še ni vse um, in sedaj mora komisija ukrepati. Potem naprej potrebujemo zeleno, digitalno, uspešno gospodarstvo v EU. To je še ena prioriteta za nas in na svetovnem prizorišču moramo delovati kot uh, gospodarski akter. Poleg tega pa moramo biti tudi uspešni pri diplomaciji in pa na področju varnosti in pa obravne politike. Uh, Šele potem bo EU močan globalni akter. In pozivam Evropsko komisijo, da pozdravi ambicije Renew, tako da bomo resničili evropske obljube. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja pa je na vrsti kolegica Anderson za minuto. Um... Pozdravljen. Uh, veliko čast mi je, da danes lahko govorim v imenu Škoto. In hvala lepa za vaše prijazne besede v zadnjih tednih in lepo damo še um, urejeni status za um, te štiri dni kot uh, poslanci tukaj. Želeli smo že govoriti o trajnostnem kmetijstvu, zeleno dogovoru, pravičnem prehodu, reformi SKP. Um, začeli smo govoriti skupaj z vami, ampak vem, da boste sedaj vi govorili na mesto nas. Ampak prosim, da se škotski še vedno zapomnite v delovnem programu. Uh, Škotska se je zavezala Evropski uniji Um, in to trikrat in sedaj so nas izključili proti naši volji, proti našem soglasju. Živimo um, torej ne v Združenem kraljestvu kot takem in Škoti nismo za Brexit, ampak smo pa odporni, imamo dolg zgodovinski spomin, um, imamo že dolgo zgodovino z celotno Evropo uh, v preteklosti in v prihodnosti, mislim, da bomo še nadaljevali. Uh, Škotska vlada bo pripravila strateške prioritete za sodelovanje med Škotsko in pa EU eh, jutri in Škoti se morajo odločiti med dvema unijama um, in se odločimo za Evropsko unijo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti kolega Rivière ampak opozorili smo ga, da bodo besedo dobili le tisti, ki se bodo držali pravil, ker se pravil ne drži, bomo sedaj dali besedo kolegu Lundgrenu. Ja. Ah, okay. ja, tako pač je. A, odstranili ste zastavico, dobro, potem izvolite, beseda je vaša. Merci, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, torej sem umaknil francosko zastavico. Um, to ni bilo zato, da bi počastil ta parlament, ampak samo zato, da lahko sedaj nagovorim komisijo in pa kolege in da povem, kakšno je trenutno stanje. Um, ne vem, mislim, da um, nič v našem poslovniku ne pre, pre, prepoveduje um, te zastavice. Um, francoska ustava pravzaprav dovoljuje takšno zastavico v drugem členu. Ta francoska zastavica V, mislu, v bistvu um, časti tisto, kar Evropska komisija sovraži, vi sovražite tudi ljudi. Uh, soženici so nam je že davno povedal, Evropska unija je um, vrata v totalitarizem in ve, o čem je govoril. Včeraj smo vsi poslušali gospod Segre z veliko čustvi in smo obeležili uh, osvoboditev taborišča in smo videli, um, kakšna so bila ta čustva. Um, dvakrat je vstopila v parlament in rekla, da je večkrat videla, kako zelo počaščena je bila, da je videla te um, zastavice, nacionalne zastavice. Ni bila toliko nadušena nad evropsko zastavico. Glejte, vaš projekt se sesuva sam vase, ljudje ne marajo več te birokracije, ki jih duši vsak dan. In V petek bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Morate poslušati ljudi. Ta evropski projekt je bil lep projekt, ampak zgodovina, ko vas bo sodila, bo pa zelo, zelo stroga. To je prvi stop, to je prva prelomna točka in to upam, da bo vendar spremenilo ta totalitarni režim, v katerega se vedno pospuščate. Najlepša hvala. Kot vidite, eh, nimamo nič proti zastavam. Vsi smo ponosni eh, na svoje zastavljanje zastave, ampak vsi skupaj, ne pa vsak posebej. Sedaj pa je na vrsti kolega Lundgren za minuto. Tak for ordet. Jaz tenkte eh, rikta me mot punkten, som heter A New Push. Najlepša hvala. Rand bi spregovoril o to, točki, eh, ki nosi naslov Nov zagon za evropsko demokracijo. In to je zagotovo eh, ključna točka danes v današnji razpravi. Evropska unija ima eh, demokratičen sistem, ki druge ne obstaja. Mislim, da je možnost nacionalnega samoodločanja zelo pomembna. Pomembna je tudi suverenost različnih narodov. V eh, tem parlamentu velja pravilo, da eh, ne smemo seboj imeti nacionalnih zastavic, ampak Pri glasovanju se bodo zagotovo spet pojavile zastavice. Če želimo eh, to prepovedati, potem moramo biti dosledni. Lahko sprejmem odločitev, eh, kot je odločitev, eh, da zastavic ne sme biti v dvorani, ampak potem moramo biti povsem dosledni in uh, tudi evropske zastave ne bi smelo biti tukaj. No, naj vas spomnim, da je naslov današnje razprave delovni program komisije za leto 2020. Torej, prosim, če bi se držali te teme, ne pa, eh, da svoj čas za govor eh, trošite za razpravo v zastavah. Kolegica Björk, za minuto. Tak se mi je. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Včeraj smo glasovali o brexitu in s tem se je zaključil dolgoletni postopek, ki je pripeljal do povsem jasnega rezultata. Eh, to bi lahko bil razlog tudi za samo kritiko, ampak mi nadaljujemo tako kot običajno. Zanima me, zakaj Evropska komisija ni uprla svojega programa na trajnostne cilje Združenih narodov. To je zelo resno vprašanje ampak eh, namesto tega si izmišljate nove naslove, močnejša Evropa v svetu ali pa evropski način življenja. To ni dobro in eh, sploh ni pozitivno. Podnebje, biolo, biotska raznolikost, to eh, sta točki, ki bi morali biti na prvem mestu. Potrebujemo zavezujoče cilje. In sicer do leta 2030 to bi morali predložiti, takšne cilje. Potrebujemo tudi načrt za enakopravnost, kajti smo pred krizo enakopravnosti, potrebujemo več ukrepov, potrebujemo tudi načrt za demokracijo in pa načelo pravne države. In ne moremo samovoljno ravnati, ampak mora biti to osnova za vse nadaljne načrte. Eh, sedaj pa na vrsti kolega Tenan za minuto in pol. Hvala. Po zgodovinskem glasovanju včeraj je kolega Venke um, želel torej, da zapojo Olej Sang. Evropejci so naši prijatelji in vedno so bili in bodo. To je res eh, neverjetna celina in ne želimo se prepirati z vami, z ljudmi. Ampak eh, problem je v političnih strukturah, institucijah in jutri bomo rekli z Bogom tem institucijam. Ne smemo pozabiti na stara znanstva, ampak Olaj Sang smo eh, torej peli tudi um, ob božiču, ob novem letu. Um, to pomeni, da se veselimo prejšnjega leta, pa tudi se veselimo novega leta. Ne bomo pozabili na stare prijatelje, ampak gradimo nova prijateljstva in um, se odločamo o tem, kaj bomo počeli v prihodnosti. V naslednjih mesecih bodo potekala intenzivna pogajanja in to bo tudi zelo vplivalo na delovni program Evropske komisije. To bo nažalost zadnjič, ko govorim v tem parlamentu in res um, z Bogom um, iz srca vam želim to. Pogosto se morda ne strinjamo o nekaterih vprašanjih, ampak res um, nimam nobenih negativnih čustev do vas. Imam malo časa, ampak rad bi veliko povedal. Bom pa povedal samo eno, kar mi je zelo pri srcu. V duhu sodelovanja prosim eno stvar, komisijo in pa britansko vlado, nekaj, kar je zelo pomembno, zame osebno. Prosim, da britanskih ribičev in pa evropskih ribičev ne uporabljate kot pohajalski adult. Ljudje um, želijo, da se ribe raztovorijo in da se uporabljajo. Torej, ne smete prodati naših ribičev. Ribiči so že sedaj doživeli veliko, veliko slabega v zadnjih 40 letih in res ne smete dopustiti, da bo šli še skozi več eh, trpljenja. Z Bogom torej politične unije, ampak pozdravljeni Nova Britanija. Vedno bomo zavezniki um, z našimi evropskimi sosedi. Naš nov odnos mora biti vse, kar je lahko in res lahko sodelujemo dobro v prihodnosti. Sicer je to vaš zadnji govor, ampak res prosim, da končate, um, govornik uh, zaključuje z Bogom. Uh, nekoliko več časa ste dobili, ker je bil to zadnji govor, ampak res enkrat je treba pač končati. Naslednja je kolegica Monsera um, za minuto in pol. Da, Hvala. Danes govorimo o delovnem programu komisije za leto 2020. To je temeljni program, ki ga podpiramo. Včeraj pa smo videli Brexit in moramo se nekaj naučiti od naših napak. Evropa je pomemben projekt eh, miru in unije. Tudi euroskepticizma je vedno več. Populisti delujejo proti temu, kar mi gradimo. Res moramo oblikovati ustrezno politiko, moramo oblikovati vladino prava ter pa predpise v Evropski uniji, zagotoviti moramo svobodo in varnost eh, ter pa socialno ravnotežje. Mislim, da moramo zaradi predpisa Evropske unije um, držati um, skupaj eh, in tudi se moramo držati pravil. Videli smo, um, da so bile srečene sankcije proti legitimni vladi Madura in prav tako smo videli um, še en seznam okrepov proti Rodrigesu. Potem um, vlada Pedra Sančesa pa je vse skozi um, nasprotovala pravilom in Neka ženska je stopila na španska tla in to je bilo v šengenskem območju. Torej, prosim, komisija, preverite to, kar se dogaja. Pedro Sanchez mora spoštovati pravila sveta in EU. V čem je smisel, če nekaj sprememo, pa potem države članice tega ne spoštujejo? Tukaj vendarle um, zagovarjamo pravila Evrope. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti kolegica Dali za minuto. Hvala lepa. Socialisti in demokrati smo v zadnjih mesecih jasno povedali, da potrebujemo okoljske in pa socialne spremembe v Evropi. To mora biti leto, ko moramo začeti delati na teh eh, spremembah. Veliko govorimo o teh spremembah, verjamemo v te. Mi ne sanjamo o spremembah, to moramo uresničiti v praksi treba je sprejeti politične odločitve tekom tega leta in to potem tlakovalo pot za naprej, za gospodarstvo, ki ga želimo v naših državah članicah in to potem smerica za naprej, za tehnologije, ki jih želimo, v katere želimo vlagati. No, a države članice morajo potem uveljaviti te ukrepe in te nove politike. Zato se moramo sretočiti na čisto industrijo, mo, čistejšo mobilnost, eh, čistejši zrak, eh, tlater pa pristanišča in pa letališča, eh, kjer bo precej manj izpustov toplogrednih plinov kot pa sedaj. Ampak za te spremembe potrebujemo sredstva, potrebujemo naložbe. Ta sredstva moramo nameniti delavcem in pa regijam, ki lahko napravijo te spremembe. To je prihodnost, v to smer moramo iti. Uh, za države, ki jih predstavljam, pa tudi za naše družine. Hvala. Zdaj pa je na vrsti kolegica Mihajlova za minuto. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин... Хвала лепа, председател, господ комисар. Najprej bi rada podprla vaše glavno sporočilo v tem delnem programu. Prehod. Ta prehod omogoča veliko priložnosti za vse državljane, za vse države članice, vse regije. To so priložnosti za pošteno, podivno neutralno digitalno Evropo. Prav tako je to prehod, ki temelji na vladavini prava in pa na regulirani imigraciji in pa na trgovinskih sporazumih. Evropski državljani se veselijo konkretnih ukrepov z naše strani, Evropske unije. v okviru delovnega programa moramo dobro sodelovati, skupaj moramo delati tako, da bomo uresničili ta delovni program v praksi. Evropskim državljanom moramo ponuditi prehod, ki bo okrepil našo konkurenčnost in ki bo izboljšal življenje ljudi. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti kolegica Desutar za minuto. Gospa predsedujoča, um, komisar, hvala lepa za to predstavitev, to je izčrpan delovni program, se bom pa uh, samo dotaknila digitalizacije. Uh, samo moški dobijo visoko kvalificirana delovna mesta, potem um, ljudi različnih ras morajo iti na prepoznavanje obraza, potem nekateri dajo prednost v javnih funkcijah, v bolnišnicah. To se lahko zgodi, uh, um, torej, če um, ne bomo vplivali na odločitve. Zato potrebujemo jasna pravila glede uh, uporabe umetne inteligence in enako velja tudi za pravila glede uh, digitalnih umestnikov. Sedaj nedavno smo videli nekaj primerov, um, ko so nekateri na spletu um, promovirali terorizem ali pa sovraštvo. Uh, ali pa naprimer nekateri sploh niso dobili eh, besede na spletu, mi moramo prav tako zagovarjati našo svobodo govora. Zasebna podjetja uporabljajo avtomatizirane filtre, ampak eh, to ne, mora, to ne more zamenjati ljudi, ki preverjajo sporočila. Gospod komisar, treba je doseči ustrežno težje med zaščito in pa omogočanjem. To je pomembno za demokratične pravice naših državljanov. In se veselimo vaših predlogov na tem področju. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Vicota za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kaj nam rečem? Imamo Evropo, ki ne želi spremeniti ničesar, eh, ki želi uničiti Italijo. Eh, kar eh, zadeva migracije, nimamo nobenega sporazuma. Kar zadeva krizo v Libiji, Evropa tam nima nobene uloge pravzaprav eh, Evrope eh, v tej razpravi sploh ni. Pri zelenem eh, sporazumu pa gre spet za novo izmuš, izmišljotino. Italijani naj bi zato zagotovili številna sredstva, pridobili pa jih bodo le 360 milijonov. To ni Evropa, ki si jo želimo, to ni prihodnost, ki jo želijo italijanski državljani. Italija ne bo sužnja eh, Evropske unije, Pariza ali pa Berlina. Naj vam bo to jasno. Hvala lepa. Naslednje na vrsti kolega Terč za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitke komisiji za odlično trženje programa. To je v bistvu zeleni dogovor, to je program. Uh, sedaj naj bi videli velik skok naprej kot pri Mao Tse-tungu. Sedaj govorijo o tem, da bi kar pozabili na industrijo, na proizvodno, vsega tega bi se znebili, prav tako bi zelo spremenili našo družbo, naše skupnosti, predpise in pravila. regije po celotni Evropi bodo vedno bolj prestrašene, nišče se ne smije pritožiti, zato ker potem kdo reče, vi ste pa pesimistični ali pa negativni, če se pritožite. Tu gre za okoli 270 milijard uh, dodatnega denarja na leto. In vse to temelji na ideologiji. Res soočamo se z ogromnimi izzivi v Evropi. Ampak ta delovni program je utemeljen na ideologiji in boste samo omejevali svobodo ljudi. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti kolega Gengesi za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči gospod komisar. V vašem delu programu sem videl tudi uresničenje socialnega stebra, to je glavna prioriteta, kot sem videl, tega sem bil vesel. Evropska unija je bila utemeljena na socialni solidarnosti in temelji na gospodarskem sodelovanju. Sedaj pa v državah, članicah na obrobju, eh, vedno več ljudi skrbi, da so koristi enotnega trga neenakomerno porazporejene in da v evropskem sodelovanju eh, na te obrobne države vsi gledajo samo kot na neko poceni delovno silo. Delovanje enotnega trga je ogroženo, Socialne napetosti se bodo še zaostrile, če se ne bomo soočili z ustreznimi izzivi. In to se bo potem še poslabšalo zaradi digitalizacije. In to ste izpostavili kot enega izmed glavnih trendov v današnjem času. Rešitev je lahko samo to, da se odločno bojujemo proti razlikam v plačah in pa proti geografskim razlikam po Evropski uniji. To lahko storimo preko reformiranje kohezijske politike na podlagi socialne solidarnosti med državami članicami. Če ne bomo tukaj nečesa naredili, potem mislim, da bomo še ukrepili populizem proti Evropski uniji zaradi nesposobnosti. Preko socialnega dialoga bi lahko pritehnili civilno družbo v to, da poiščemo rešitve. In to je prava predlagana rešitev kot pravite. Ampak imam še eno priporočilo k temu. Prav tako se morate posvetovati tudi z regionalnimi in pa lokalnimi organi, z občinami, kajti oni so najbliže našim državljanom. In z njimi se treba posvetovati tudi pri sprejemanju odločitev. Hvala lepa za pozornost. You, um, Najlepša hvala. Ali sprejemate modri karton, kolega Švaba iz ELS? Ali sprejemate modri karton? Ali sprejemate modri karton? Da. Dobro, 30 sekund. Äh, Kolega, v našem boju proti populizmu äh, se strinjamo. Imam pa vprašanje. Rekli ste, da imajo ljudje v vašem volilnem okrožju občutek, da jih zlorabljamo, ampak äh, Evropska unija tudi državljanom v vašem volilnem okrožju zagotavlja veliko možnosti. E, in e, nekateri imajo ravno nasprotno mnenje od vašega. Torej, kako lahko najdemo pravo ravnotežje? 30 sekund v odgovor. Najlepša hvala za vaše vprašanje in mislim, da je povsem upravičeno. Evropska unija ima instrument, ki je namenjen izravnavi razlik med državami članicami. E, ta instrument je kohezijska politika, ampak e, moj problem je ta, e, da je kohezijska politika pogosto predmet zlorabe. Večina sredstev je namenjenih za korupcijo ali pa za projekte, ki ne vzpodbujajo konkurenčnosti. Mislim, da ima Evropska unija veliko odgovornost. Eh, mislim, da mora preveriti upravljanje kohezijskega sklada tako, da bo ta res namenjen raziskavam, razvoju eh, in pa da bo dejansko prišlo do izboljšanja uporabe teh sredstev in pa eh, gospodarske situacije v državah članicah. Hvala lepa, kolega Milo, za minuto in pol. Os projetos de interligação energética entre Portugal e Espanha, e entre Espanha e... Najlepša hvala. Vemo, da imamo v Španiji in na portugalskem energetske povezave, čezmejne povezave. Evropska komisija eh, je pravzaprav predlagala te projekte, sedaj pa niso v delovnem programu Evropske komisije. Vemo, da je ta program zelo pomemben za energetsko povezave varnost v Evropi. Številne evropske države so odvisne od Rusije, eh, ko gre za eh, vire zemljskega plina. Glede na to, da ta projekt več ni med prednostnimi projekti Evropske unije, me zanima, kaj nameravate storiti na tem področju, zakaj ta projekt več ni vključen med prednostne naloge. Uh, Eh, kar pa zadeva večletni finančni ukvir, bodo pogajanja zelo zapletena, tudi zaradi Brexita in eh, ne vemo, ali bomo večletni finančni ukvir že imeli eh, pravočasno za leto 2021. Zaradi tega potrebujemo tudi rezervni načrt, ki bo omogočil nadaljevanje kohezijske politike v naslednjem proračunskem obdobju. Sedaj pa še k energetski odvisnosti od Rusije. To bi zlahka zmanjšali, če bi imeli povezave na Iberskem polotoku. Kohezijska sredstva so pri tem eh, zelo pomembna. In na ta sredstva bi se morali osredotočiti. Lahko komisija, prosim, kaj več pove o tem in pa o eh, programih za zemljski plin. Hvala lepa, kolegica Fritzen, za minuta. Mikrofon, prosim. Sedaj je vključen. Hvala lepa. Evropa bi se morala pripraviti na prihodnost. Na prihodnost, eh, ki se bo osredotočala na globalizacijo, digitalizacijo in pa eh, podnebne spremembe ter okolje. Smo pred velikimi izzivi, hkrati eh, pa se nam ponuja tudi veliko priložnosti. Delovni program Evropske komisije predvideva močnejšo socialno Evropo. To so načrti, ki bi pravzaprav eh, morali biti še ambicioznejši. Poleg tega eh, pa je potrebno ukrepiti tudi eh, jamstvo za otroke. Hkrati pa v tem programu Evropske komisije nekaj točk tudi manjka. Potrebujemo jasnejšo strategijo eh, za eh, možnosti za zaposlitev za ženske, ukrepiti moramo socialni dialog, vključiti moramo državljane v eh, dialog, kajti doseči moramo konkretne rezultate in na tem področju nam, nas čaka še veliko dela. Gospa Ejer v imenu skupine Renew za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, hvala lepa za ta eh, program, eh, ki eh, odseva obljube Ursule von der Leyen in ga tudi podpiramo. Rada bi se osredotočila na eh, pravico eh, do pobude Evropskega parlamenta. Eh, zato pa potrebujemo tudi ustrezne informacije, statistike in tako naprej. Kot nova poslanka v Evropskem parlamentu pa sem presenečena, da informacije pogosto dobimo prepozno ali pa sploh ne recimo, eh, ko je šlo za registr vseh stroškov eh, za programe Evropske unije, eh, ta registr še zmeraj ni na voljo Evropskemu parlamentu. To je tehničen primer. Sedaj pa še političen primer. Eh, v eh, medijih so se eh, lansko leto pojavili podatki o prednostih, ki jih prinaša notranji trg vsaki državi članici. To so občutljivi podatki, še prav posebej glede na to, da potekajo pogajanja o prihodnem proračunskem okviru. Gospod komisar, sledimo enakim ciljem. Eh, Evropski parlament je vaš partner, na katerega lahko računate. Zato prosim, da Evropska komisija zagotovi poslancem vse informacije, ki jih potrebujemo. Najlepša hvala. Hvala lepa, boste sprejeli modri karton kolegice Grapini iz skupine SND. Ja. Izvolite. Mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila, da ste sprejeli ta modri karton. Strinjam se z vami, imam pa vprašanje glede preglednosti. V sodelovanju komisije in pa parlamenta naj navedem konkreten primer. Pred kratkim je potekala razprava o proizvodih eh, različne kakovosti v različnih državah članicah. Evropska komisija je pripravila poročilo, eh, To eh, poročilo eh, so eh, pripravili izvedenci, plačala ga je Evropska komisija z sredstvi davkoplačevalcev. Prijeli smo analizo strokovnjakov in potem je komisija dejala, ja, to je tajno poročilo. V odboru im, ko smo se zauzeli za to, da bi dobili rezultate te študije in zdi se mi nespremljivo, da je Evropska komisija tako nepregledna pri študiji. Eh, ki jo plačujejo evropski davkoplačevalci. Gospa I. Se upravičujem, ja, strinjam se s tem, kar ste povedali, nisem pa slišala vprašanje. Potem je naslednji na vrsti kolega Gigold za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod podpredsednik Ševčovič. Program Evropske komisije se načeloma osredotoča na prava težišča. Namreč boj proti podnebnim spremembam lahko ukrepi Evropo in pa naše gospodarstvo. Pri tem imate povsem prav. Hkrati pa, ta, pa ima ta program tudi eno slabost. Eh, in sicer, ko gre za izvajanje načela pravne države v Evropi. Številne državljanke in državljani ne spoštujejo eh, več eh, naših izjav, da je Evropa skupnost vrednot. Kajti v Evropi so kršene temeljne vrednote in sicer svoboda medijev, krepitev demokracije in tako naprej. In Evropska komisija ne more zgolj sedeti križem rok in tudi ne zadostuje, da zgolj sestavljate sezname, ampak potrebujemo konkretne načrte, ki pa niso dovolj izraženi v vašem programu. Zato od vas pričakujemo, da končno sprejmete jasne ukrepe, sicer bodo državljani izgubili spoštovanje do našega izjemnega evropskega projekta. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Rajl za minuto spet govorimo o evropskem stebru socialnih pravic. Tukaj gre tudi za eh, dodatek za eh, brezposelne in uh, zatem uh, postajamo unija prenosov uh, in uh, to ne pomeni, da, bodo, da bo Evropska unija socialno bolj pravična, uh, ampak gre za kaznovanje tistih uh, držav, ki so sprejele prave ukrepe. Uh, Nemčija je recimo največja neto plačnica. Uh, kaj pa je z socialno uh, pravičnostjo? Uh, plačila, neto, neto plače so se znižale za 10 odstotkov, revščina se je eh, dvakrat povečala. Številni ljudje v Nemčiji živijo na cesti, ker si ne morejo več kupiti stanovanja. Eh, številni eh, sedaj morajo delati za eh, izjemno nizko plačo, najemnine pa so se povečale za 50 odstotkov. To se dogaja v bogati državi Nemčiji, v največjem evropskem gospodarstvu in pa v največji evropski netoplačnici. Socialne zadeve morajo ostati v središču naše pozornosti. Hvala lepa, kolegica Tomašic, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Evropska komisija je predstavila nov delovni program, v katerem je polno floskol kot eh, recimo zeleni dogovor, socialne pravice, eh, prednosti evropskega načina življenja. Veliko je govora o tem, kako zelo ambiciozen je evropski zeleni načrt, ne govori pa se o tem, koliko bo ta načrt stal državljane Evropske unije, kar pa zadeva gospodarstvo v korist državljanov. V korist državljanov je vsakršno gospodarstvo, ki ustavlja proizvaja proizvode in uh, ki zagotavlja delovna mesta za državljane in podaljšuje življensko dobo. In takšno je bilo evropsko gospodarstvo uh, že odnegdaj. Veliko je romantičnih izrazov, uh, ki jih Evropska unija uh, Eh, usiljuje vsem državam članicam. Sem spada tudi evropski način življenja. Evropski način življenja bi moral biti takšen, kot eh, si ga želijo evropski narodi, ne pa bruselska birokracija. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti kolega Štefanec. Minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dame in gospodje. Nova Evropska komisija se je zastavila veliko ambicioznih ciljev. Naj vašo pozornost usmerim na specifičen cilj in sicer gre za skupne nadzorne organe, ki bi eh, morali dobiti več pristojnosti. Na ta način eh, bi lahko zagotovili boljši nadzor nad oligarhi. Na Slovaškem eh, smo izgubili dve mladi življenji eh, in sicer eh, zaradi vpliva takšnih oligarhov. Predtem je umrla novinarka na Malti zaradi tega, ker je razkrila resnico in razkrila je tudi podatke o ukradenih sredstvih Evropske unije. Če Evropska unija razdeljuje sredstva, potem ima tudi nalogo, da nadzoruje njihovo uporabo in zelo bi me veselilo, če bi ob koncu leta 2020 dosegli jasen napredek pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Komisija eh, bo pri tem imela mojo podporo in pa tudi podporo celotne ELS. Hvala lepa, gospod Andril. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Želimo postati prvi oglično neutralni kontinent, trajnosten eh, kontinent, kontinent, ki temelji na obnovljivih verjih energije. In vsi skupaj si moramo prizadevati, da dosežemo te cilje. Kljub temu pa sem zaskrbljen. Prvič zaradi proračuna. Evropsko računsko sodišče predvideva da bi potrebovali približno milijardo evrov na leto za okoljske spremembe. Torej, Evropska komisija nam mora natančno povedati, kje bo našla sredstva za ta prehod na zeleno gospodarstvo. Drugič me skrbi koherenca. Ne moremo se bojiti za okolje, po drugi strani pa podpisovati trgovinske sporazume, ki so povsem nori. Trgovinske sporazume z regijami na drugem koncu sveta. Recimo, ko gre za uvoz mesa, eh, evropski trg je že zasičen in potem eh, me skrbi eh, tudi, me skrbi tudi področje socialnih pravic. Gospodarstvo in socialne pravice so tesno povezane, ampak socialna dimenzija ni dovolj zastopana v vašem programu in tega ne moremo sprejeti. Najlepša hvala. Kolegica Rancova za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za ta delovni program. Še prav posebej pa hvala lepa za pozornost, ki ste jo posvetili evropski digitalni transformaciji. Kaj ti potrebujemo novo digitalno politiko, zato da bodo lahko evropska podjetja rasla in poskrbela za inovacije v Evropi. Evropski državljani pa bodo na ta način uživali prednosti digitalnih sprememb nadoknaditi moramo zamudo, eh, ki jo imamo v primerjavi z drugimi konkurenti. Hkrati pa moramo določiti mednarodne standarde. Podpiram predloge glede umetne inteligence in podatkov, eh, pregled kibernetske varnosti in načrt eh, za digitalno opismenjevanje. Kako Eh, urediti digitalni svet, to je vprašanje, ki mu moramo dati prednostno ulogo ne le v obdobju 2020, ampak v celotnem mandatu Evropske komisije. Poskrbeti moramo za pravi pristop in sicer že sedaj. In pravi odgovor ni vedno več zakonodaje, ampak eh, dobra zakonodaja. Najlepša hvala, kolegica Deli, za minuto. Gospa predsedujoča, gospod podpredsednik, kot sem že včeraj eh, dejala v tej dvorani in že večkrat prej, eh, so podnebne spremembe tukaj. Ne bodo čakale na leto 2025, na leto 2030, ampak potrebujemo odziv sedaj. Planeta ne bomo rešili z katalogom lepih besed. Naj vam to jasno povem ne moremo čakati še eno leto. Potrebujemo močne ukrepe, še prav posebej na področju prometa, ki predstavlja 30 odstotkov toplogrednih plinov. In to je edini sektor eh, v Evropi, v katerem se toplogredni plini ne zmanjšujejo. In zaradi tega, gospod eh, komisar, mislim, da se morate osredotočiti na načelo onesnaževalec plača. Evropski parlament je sprejel močno stališče v prejšnjem mandatu in strinjamo se z načelom eh, onesnaževalec plača, ampak svet ne more sprejeti enotnega stališča. Zato so spremenili besedilo in to je nesprejemljivo. Evropska komisija mora pripraviti nov predlog, Eh, tako eh, da bomo kos eh, trenutnim izzivom. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti kolega Dari za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Leto 2020 je ključno leto za Evropsko unijo in Evropska komisija se bo morala soočiti z velikimi izzivi, z brexitom, z proračunom eh, za 2021 do 2027. Ima samo 11 mesecev za to, da sklene nov sporazum eh, z Združenim kraljestvom in zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, Eh, da eh, poskrbimo za konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij v eh, pogajanjih z Združenim kraljestvom. Poleg tega je potrebno zaščititi tudi načelo izvora. Kar pa zadeva proračunski načrt. 30 milijard evrov dodatnih sredstev za Erasmus. Zavedati se morate, eh, da ste eh, sprejeli določene zaveze pred eh, našimi državljani in zaveze sicer oziroma obljube lahko dati, težje pa se jih je tudi držati. Najlepša hvala, kolegica Kempa, za minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Evropska komisija naj bi delovala geopolitično in to tudi potrebujemo, če želimo biti konkurenčni v odnosih z drugimi državami po svetu. Kakšne ukrepe pa boste sprejeli glede Severnega toka? To je program, ki deli Evropo in ki hkrati krepi tudi pritisk Rusije na Evropsko unijo. Potrebujemo rešitev, kajti to je velik problem za Evropo. Lepo bi bilo, če bi pri naših dejavnostih upoštevali tudi načrte naših ustanovnih očetov. Zares želimo ostati v Evropski uniji. Nedvomno si tega želimo, ampak eh, Evropska unija mora biti unija eh, medsebojnega spoštovanja, ne pa diktatura. In zaradi tega se sprašujem, zakaj se Evropska unija toliko umešuje v notranje politične zadeve držav članic, zares zgolj v notranje politične zadeve. In eh, ne vem, eh, zakaj so načrti vezani na eh, proračun. To nas vodi v napačno smer. Ne pozabimo nauka včerajšnjega dne. Hvala lepa, kolegica Glavak. 60 let. In še nekaj je minilo od rimskih pogodb. Naj vas spomnim na to, da je svet danes eh, bolj nestabilen kot kdajkoli prej. Podnebne eh, spremembe, digitalizacija in tako naprej spreminjajo naš način življenja. In zaradi tega, gospod komisar, se moramo osredotočiti na enakost in ustvarjanje priložnosti za vse, tako za moške, kakor tudi za ženske. Za evropejce iz vzhoda, zahoda, severa in juga, za mlade in za stare. Evropski zeleni načrt eh, vsebuje 47 ključnih ukrepov. V naslednjih letih teh naj bi na ta način mobilizirali milijardo eh, evrov eh, in veliko sredstev pričakujemo za varstvo okolja in pa boj proti podnebnim spremembam. Tukaj gre za ulaganja. Gospodarstvo v interesu državljanov, ki ga tudi omenjate, predstavlja enako plačilo za enako delo. To bo temelj novih evropskih strategij za enakopravnost spolov. To bo velik izziv. Naj vas spomnim le, da ženske v poprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot eh, moški, tudi če so bolj izobraženi izobražene. Konferenca o prihodnosti Evrope, to je nova tema, to je nov zagon za evropsko demokracijo, to je še eden izmed naših ciljev. Posebno vlogo bi morali igrati naši državljani, mladi, civilna družba in pa evropske inštitucije. Vsi moramo biti enakopravni partnerji. Prosim, da zaključite. Kdo želi govoriti o eh, demokraciji, Kdo lahko bolje govori, o, eh, bolje govori o demokraciji kot kontinent, eh, ki je demokracijo vzpostavil? Ampak vedeti morami, moramo, kam smo namenjeni. In ta program mislim, da je zato dobra osnova. Kolega Picula, kolega Picula za minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, pozdravljam predlog Evropske komisije. Pričakujem pa tudi izpolnitev visoko zastavljenih ciljev, recimo prehod na eh, ekološko in eh, dolgotrajno in eh, trajnostno Evropo. Pri tem je se potrebno sredotočiti tudi na regije in razlike med regijami. In tukaj bo pomemben sklad za prehod. Poleg tega podpiram tudi strategijo za ohranitev biotske raznolikosti do leta 2030, podpiram pa tudi novo strategijo za evropske gozdove. Pomembna je strategija za trajnostni razvoj, to je pomemben del zelenega eh, dogovora, hkrati pa je to pomembno tudi za naše državljane. Evropska komisija daje prednost tudi jamstvu za mlade, to je ključnega pomena eh, za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade. Geopolitična vloga Evropske unije je naslednja pomembna točka. Osredotočili bi se morali na pogajanja z Severno Makedonijo in pa Albanijo. Upam, da bo nova metoda eh, pomenila zagon za ta eh, proces. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Garikano za minuto. Izvolite. Hvala, danes je res eh, žalosten dan, Jutri nas zapušča Združeno kraljestvo, o posledicah bomo izvedeli več v prihodnih tednih, ampak nekaj želim izpostaviti, kar me res skrbi. Z Združenim kraljestvom je Evropska unija prava vele sila. Nekatere najboljše univerze, naprimer, so v Združenem kraljestvu. Brez njih smo v slabšem položaju. University College, Imperial College, Oxford, vse te univerze bodo zapustile EU. Če si pogledamo najnovejšo razvrstitev. Lahko vidimo, da je v najboljših 50-ih 12 v Aziji, 21 v ZDA, 11 v Švici in Združenem kraljestvu, samo ena je v prvi 50-terici, v Delftu, na 50. mestu. To je res eh, pomembno. Govorimo o inovacijah, o gospodarstvu znanja, ampak ne ulagamo v to. Delovni program komisije niti ne omenja besede univerza. Veliko težav imamo. Težave s financiranjem, mobilnostjo in tako naprej. To je kriza v Evropi, zato moramo postati tudi izobraževalna vele sila, če želimo biti uspešni. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Strik za minuto. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Delovni program ne pove dovolj o prihodnosti azilnega sistema, zato ker se zdaj pripravljajo novi načrti za pakt o azilu. Predsedstvo je to že napovedalo v svojem prvem govoru. Ampak najpomembneje je, da prebijemo blokado glede redistribucije prosilcev za azil. Komisijo in države članice pozivam k temu, da najdejo rešitev, ki bo trajnostna, ki bo poskrbela za to, da bodo vse države članice prevzele pošten del odgovornosti za prosilce za azil v Evropi. Zato bomo morali dovoliti takošnjo prerasporeditev prosilcev za azil, ki se znajdejo na naših zunanjih mejah. Številne države članice govorijo o nekem postopku, da bi imeli neke vrste oceno ali pregled prošen za azil. Jaz pa vas prosim, da se ne spustite po tej poti, zato ker bo to pomenilo še več žeriščnih točk in dolgoročne in dolgotrajne postopke, kar pomeni, da bodo ljudje dolgo pridržani. Zeleni pa predlagamo, da bi imeli takojšnjo distribucijo ali porazdelitev in okrepiti moramo pravila, ki jih imamo glede sprejema, naprimer zato, da bomo res imeli harmoniziran sistem za prosilce za azil in pošteno delitev odgovornosti. Hvala. Hvala lepa. Veste, kakšna so pravila, zato dobi besedo gospod Fest. Hvala. Gospa Barli besedo, da evropskim poslancem samo, če zanikajo zvestobo svoji domovini. No, to je res značilno za predstavnico takšne stranke, kot je ona. Predsedujoča prekinja, no, zdaj bi lahko še enkrat začela tole razpravo. Lepo prosim, da spoštujete avtoriteto vodje zasedanja, to ni moja odločitev, to je odločitev predsedstva, že včeraj je bilo tako. Če se želite pritožiti, se lahko pritožite, ampak nas pa na to predvidene načine. To ni nova razprava. Zdaj pa bo res počasi že dovolj. Izvolite. Ja. Jetzt. Gut. No, prav potem pa kritika ni namenjena vam, ampak predsedstvu. No, to veliko pove tudi o EU. Včeraj smo govorili o pravicah, o in o kulturi avtohtonega prebivalstva in tudi o njihovih zastavah, ampak eh, pravica, pravice in kultura evropskih državljanov pa je očitno nekaj, kar lahko tlačimo in zanemarjamo. No, Britanci so potegnili črto, izstopajo in mislim, da bodo tudi drugi narodi temu sledili in upam, da nekoč tudi Nemčija in to bi bilo še toliko bolje, zato ker se bo s tem končala eh, doba uklanjanja Nemčije eh, Evropski uniji. Hvala. No, še 11 sekund več ste dobili, gospod Fest. Pa vseeno, pogledajte, kako lepe zastave visijo tukaj le za menoj. Hvala, zdaj pa gospod Vondra za minuto. Hvala, hvala gospa predsedujoča. Včeraj je bil žalosten dan, ki smo ga obeležili tudi z žalostno pesmijo. In prvi učinek se že pozna. Izgubljamo angliščino kot eh, skupni jezik, kot način skupnega razumevanja. In jezik je osnova za razumevanje. Priložnost Brexita lahko izkoristimo, zato ker bo angliščina jezik, ki ga bomo sprejemali vsi. Vsak govori v svojem jeziku, drugi pa sloh ne poslušajo, z nekaterimi izjemami seveda. Delovni program komisije je poln ambicioznih ciljev. Ampak nič se ne govori o tem, da bi spodbujali angliščino kot naš skupni jezik. Zanima me, ali boste storili kaj za to, da bi odpravili ta sistem stolpa iz Babla in da bi spodbujali naš skupni jezik. Hvala, gospod Lange, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Prebral sem delovni program komisije in si ga tudi natisnil. No, mislil pa sem, da sem prav gotovo izpustil, kajti kar zadeva zunanjo politiko in gospodarstvo, vidim samo eno točko, reforma STO. To je nekaj, kar bi se morda lahko zgodilo nekoč v prihodnosti, ampak to nima nobene veze z zunanjo politiko, gospodarstvom in zelenim dogovorom in to nima nobene veze z cilji trenostnega razvoja OZN. In tukaj le komisijo res sprašujem, kje so cilji trenostnega razvoja, kako bo z skladom za prilagoditev na mejah. Kje so dobavne verige, ki omogočajo, da bodo podjetja lahko tudi na globalni ravni prevzela svojo odgovornost, kar zadeva podnebne cilje? Tukaj nas čaka še veliko dela. Hvala lepa. Hvala, gospod Lange. Lepo pozdravljeni vsi, kolegice in kolegi. Zdaj pa dobi besedo. Gospod Botoš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Delovni program komisije za leto 2020 vključuje veliko pobud za zdravje in prehrano državljanov. Strategija od vil do vilic, strategija za preprečevanje raka in tako naprej. S tem se strinjam, vendar V delovnem programu komisije manjka zelo pomembna pobuda, ki povezuje vse državljane in tudi potrošniki na osnovi tega dobijo priložnost, da ustrezno izbirajo živila in to bi bil pomemben dejavnik pri preprečevanju bolezni. Vsi boli, evropejci, ne glede na to, kako so izobraženi, morajo imeti na, vol, na voljo dovolj podatkov glede živil, ki jih uživajo. Zato je zelo pomembno, da dobimo pobudo glede označevanja živil po sistemu semaforja, kjer bo dovolj informacij o tem, kako živila vplivajo na zdravje ljudi. Zdravje mora biti najviše na našem političnem prednostnem seznamu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Ros za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski zeleni dogovor je naša strategija za rast. To piše v delovnem programu komisije za leto 2020. Ampak o tem vemo samo to, da bo to stalo 11,5 milijarde evrov evro. Ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni za državljane in za podjetja? To je malce manj jasno. No, zeleni dogovor pa bo kmalo postal zakonodaja in ta proces bo potem nekaj, česar ne bo več mogoče ustaviti. Vsta proces pa bo usmerjala komisija in to je nevarna igra, kaj ti niso eurofili tisti, ki odločajo o tem, kaj je zeleno in kaj rjavo. To pomeni, da bomo imeli še več birokracije. Podnebje se zlorablja za to, da se še več pristojnosti prenese v Brusel. Gle za plansko gospodarstvo. Naši vzhodnoevropski kolegi so se planskega gospodarstva rešili že pred 30 leti. No, v Bruslju pa je drugače. Brusel si tega želi vedno več. Demokracije sploh več ni. To ni tisto, kar si državljani želijo. In na osnovi te politike bodo številne države sledile Britancem. Hvala. Hvala lepa. Pedro Markeš za minuto. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči. Gospod Ševčovič, na začetku je treba povedati, da je Evropska komisija upoštevala naše ključne prednostne naloge. Globalno gledano je to dober dokument. Čestitke, gospod podpredsednik. To je pomembna razprava, govorimo o pomembnem dokumentu. Ampak besede smo že slišali, besedila smo že prebrali, zdaj je treba ukrepati. V spredju moramo biti, kar zadeva razogličenje in poskrbeti moramo, da nihče ne bo ostal ob strani z vojsko brezposlenih ne bomo zmagali v vojni proti podnebnim spremembam. Poskrbeti moramo, da bodo naši ukrepi veljavni tudi onkraj naših meja. Potrebujemo gospodarstvo, ki dela za ljudi in zaključiti moramo tudi ekonomsko in monetarno unijo. Vendar, če želimo, da bo to relevantno, moramo zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Zdaj ni več čas za lepe besede, zdaj je čas za ukrepe in denar. Potrebujemo tudi zelo ambiciozen večletni finančni okvir. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa pol tank. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Ševčovič. Komisija je dejala, da želi biti geopolitična komisija. No, ko se je pojavil prvi geopolitični dogodek v Iraku, pa niste povedali nič. In ko se je odzval tudi Donald Trump na naš eh, oziroma francoski predlog na davek mm, za digitalne storitve, ste prav tako ostali tiho. Zanima me, ali boste pri vseh teh vprašanjih ostali tiho. Načrti so dobri, ambiciozni, ampak eh, zaradi njih bomo imeli konflikte z Kitajci, z Američani in tudi drugimi državami članicami. Naprimer, kar zadeva sistem podpore za brezposelne in proračun. Pri vseh teh vprašanjih bomo mi na vaši strani, ampak samo, če boste pripravljeni ustrajati do konca. Evropsko socialno-tržno gospodarstvo je močnejše od enopartijskega sistema na kitajskem. Prav tako smo bolj pošteni od eh, kavbojskega kapitalizma v Ameriki, ampak zmagali bomo le, če se bomo skupaj borili za svobodno in pošteno Evropo. Potrebujemo pogumno komisijo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Kar nekaj govornikov je zaprosilo za besedo, lepo prosim, da se držite časa za govor. Minuta. Minuta je na voljo vsakemu. Prosim, da se držite tega časa, zato da vas bo čim več dobilo besedo. Hvala. Najprej pa gospa Grappini. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Predstavili ste program, ki ni sporen. Mislim, da ni to čisto realističen program, ampak v redu. Strinjam se z vsemi točkami, ki ste jih omenili, imam pa eno vprašanje, kar zadeva različne vidike. Skupaj smo delali na številnih programih, vi parlament in svet in pri vseh programih naj bi bili državljani v ospredju. Zanima pa me, kako je z kohezijskimi programi. Po ukrepih iz zadnjega mandatnega obdobja naj bi odpravili razlike na regionalni ravni. Kaj boste storili, da bo to tudi dejansko zaživelo v realnosti? Vsi državljani naj bi imeli enake pravice in preglednost. Čisto konkretno, Pravite, da imate dobro strategijo za pravno državo. Zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem in zanima me, ali lahko poveste, kaj točno razumete pod tem. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Trajan Basesku za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Natančno sem preučil program komisije. Pri pregledu prednostnih nalog se mi poraja vprašanje, odkot bo prišel denar. Zelo smo ambiciozni, želimo si, da bi imeli podnebno neutralno Evropo, želimo zaščititi podnebje, želimo imeti Evropsko vojsko in tudi 5G in izvajati želimo tudi socialni stebr ne vem, ali lahko z denarjem, ki ga imamo, dejansko izvedemo vse te prednostne naloge. Zeleni dogovor moramo obravnavati odgovorno. En trilijon v desetih letih, to ne bo dovolj. Pridite v Romunijo, tam boste videli, kako je skupaj z Evropsko unijo bi morali priti tja in si pogledati, kakšna revščina vlada tam. Hvala. Hvala lepa. Gospod Markeš ima besedo zdaj. Izvolite. Hvala, hvala gospod predsedujoči. Program delovne komisije za leto 2020 vključuje tudi cilje na področju boljšega upravljanja in to je v bistvu enako kot prej. Platforma pripravljenosti na prihodnost in tako naprej je enaka. Komisija naj bi uporabljala tehnologijo in umetno inteligenco. V redu, ampak kako boste izboljšali svoje strukture, svoje storitve, ko govorimo naprimer o sredstvih za uh, pomoč MSP-jem. Ne smemo izgubiti zmožnosti za oceno. Umetna inteligenca, nova tehnologija bi sicer lahko pomagala evropskim državljanom, to bi lahko poskrbelo, da bi Evropsko unijo približali državljanom. Kaj menite o tem? Zdaj pa. Tudor Čudrijanu, izvolite. Hvala. Prihajam iz Romunije in imam tri komentarje. Prvič, Schengen. Schengen za Romunijo. To ne stane nič. Izpolnili smo vse pogoje, pa še vedno nismo v Schengenu. In infrastruktura. V mestu Iaš imamo bolnišnico, ki je zelo pomembna za romunske državljane. Potrebujemo ustrezna sredstva za to, da pomagamo tistim, ki so nas izvolili sem v Evropski parlament. Ti ljudje ne želijo več čakati. In pa izravnava pri kmetijskih subvencijah. Zagotoviti moramo poštenost med državami članicami. Upam, da nas boste podprli, da bomo našli dobro rešitev za to, da bodo ti tri cilji prednostna naloga za Evropsko komisijo. Hvala. Hvala vsem, da ste se držali časa za govor. Zdaj pa gospod Ruiz de Vesa. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, komisar, za vašo predstavitev. Podpiram program komisije in prav je, da ste si postavili prednostno nalogo tudi v zvezi z konferenco o prihodnosti Evrope. Vem, da vi to podpirate in vem, da si želite, da bi to bil ambiciozno zastavljen projekt. Ska Keller, naprimer, je to že omenila, pa vendar, včeraj smo glasovali za Brexit. To pomeni, da se moramo zdaj združiti in poskrbeti moramo, da bomo kot Evropa bolj enotni. Prisluhniti je treba velikim skupinam v parlamentu, ki želijo nadaljevati s procesom politične integracije, kajti to je tisto, kar so voljivci želeli in kar so izrazili tudi na zadnjih volitvah. Hvala. Zdaj pa gospa Markeš za minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala podpredsedniku Ševčoviču za to, da je predstavil delovni program komisije za leto 2020 z vsemi podrobnostmi, zato da lahko parlament dobro preuči in razume delovni program komisije za prvo leto mandata. Žal, nimamo bolj večletnega pristopa, pa vendar lahko vidimo, kaj namerava komisija storiti v prihajajočem letu. Dve vprašanji imam za vas in ti dve vprašanji so precej kratki, ker ni časa. Prvo vprašanje je izziv, s katerim se bo soočala komisija pri pripravah. Kaj ti? Poskrbeti moramo, da bodo ljudje bolj verjeli v evropski projekt. Demokracija je ključnega pomena in seveda je to povezano tudi z medinstitucionalnimi vprašanji. In drugo vprašanje je financiranje vseh teh projektov. Naše institucije bodo verodostojne le, če bodo državljani razumeli, da imamo dovolj denarja na voljo, da dejansko izpolnimo vse politične prednostne naloge, ki smo si jih zastavili upamo, da bo komisija na strani parlamenta v proračunskih pogajanjih. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Juan Fernando López Aguilar. Hvala. Gospod Ševčovič. Če si pogledamo prednostne naloge delovnega programa komisije za leto 2020 lahko vidimo, da gre za spodbujanje demokracije in evropskega načina življenja. To vpliva tudi na pristojnosti odbora Libe in jaz sem predsednik odbora Libe. Nekaj vprašanj je še vedno odprtih, naprimer mehanizem za pravno državo temeljne pravice in demokracijo. To je orodje, ki bi moralo biti objektivno in bi moralo vključevati vse države članice. In prav tako moramo posodobiti uredbo o dostopu do dokumentov. Preglednosti tukaj ni in na to čakamo že 20 let, pa zadeva še vedno ni rešena. Potrebujemo zavezujoč mehanizem, ki bo temeljil na solidarnosti, zato da lahko posodobimo uredbo iz Dublina. In poskrbeti moramo, da bo dovolj denarja na voljo za migracije in azil, zato da bomo lahko rešili to humanitarno krizo ki se odvija v Grčiji. Rešiti moramo vprašanje kriminalizacije humanitarne pomoči. Potrebujemo več ukrepov na ravni pravosodja in notranjih zadev. Pomagati moramo pa zlasti najbolj ranljivim. Hvala. Hvala lepa. Miller, minuta. Dziękuję bardzo. Uważam. Hvala lepa. Mislim, da bi komisija morala več pozornosti nameniti socialnim in delovskim vprašanjem. Govorim o vseevropski minimalni plači in o evropski schemi brezpo, zavarovanja za brezposelnost. V številnih evropskih državah imamo sicer minimalno plačo, ampak takšna minimalna plača mora biti vezana na povprečno plačo. Znašati bi morala vsaj 60 odstotkov povprečne plače. Komisija razmišlja tudi o digitalnem davku oziroma davku na digitalne storitve. Komisija bi morala izkoristiti pristojnosti, ki jih ima. Svet pa bi se moral odpovedati glasovanju z soglasjem in prav tako mislim, da bi moral parlament imeti možnost zakonodajne pobude. Hvala. Hvala lepa, gospa Gonzales, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, pozdravljeni v svojih prednostnih nalogah za delovni program komisije za leto 2020, imate tudi zeleni dogovor. To je dobro. Menimo pa tudi, da bi se komisija morala posvetiti zunanje političnemu ukrepanju. Vprašanje je, kako bomo aktivni na humanitarni ravni, kako bomo krepili razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč države, ki niso krive za segrevanje ozračja, najbolj trpijo zaradi podnebnih sprememb. In zdaj smo v izrednih razmerah na področju podnebja. Nekatere države imajo že veliko težav, veliko je notranje razseljenih, imamo naprimer deklaracijo iz Kampale, ki govori o tem. Gospod komisar, prosimo vas, da v delovnem programu poskušate poskrbeti tudi za notranje razseljene ljudi. In mislim, da moramo nekako opredeliti tudi pojem podnebnega begunca. Hvala. Hvala, gospod Belka, za minuto. Hvala. Mislim, da se mora Evropska unija še vedno boriti proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in podobnim malverzacijam. Zdaj se to vprašanje rešuje na ravni OECD. Prav, ampak ne moremo upati, da bi rezultat teh razprav bil zadovoljujoč za nas. Nekatere države v OECD bodo proti. No, mi pa lahko poskrbimo, da bi države članice v okviru OECD, naše države članice v okviru OECD imele en glas. Komisija bi lahko uporabila svojo politično moč, da vpliva na rezultat razprav v okviru OECD. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Pereira za minuto. Hvala. Hvala, gospod predsedajoči. Socialna in zelena propaganda se pojavlja povsod v teh programih, ampak zdi se mi, da se ne posvečamo dovolj razvoju ljudi in socialnemu razvoju. Spodbujete zeleni dogovor, ampak ne upoštevate, da se rast preveč posveča neoliberalnemu sistemu. To je plenilski sistem, ki zlorablja in trati naše naravne vire. Naš sistem temelji na izkoriščanju virov in to škodi našemu okolju. Veliko kritik smo že slišali proti portugalski strani komisije, tudi na temo minimalne plače v okviru evropskega semestra in tako naprej. In zdi se mi, da bo šlo tako samo še naprej in to bo škodilo našim državam. Portugalcem sporočamo, da se bomo borili še naprej. Hvala lepa. Zdaj pa, Mick Wallace. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, dejali ste, da bo v okviru delovnega programa komisija predstavila akcijski načrt za demokracijo, zato da bi izboljšali odpornost naših demokracij in da bi se borili proti zunanjem grožnjam. Prejšnji teden sem obiskal zapor v Španiji. Tam je zaprtih veliko katalonskih politikov, že več kot dve leti so zaprti. In to je popolna kršitev demokracije. To ni nekdo, izven EU. Španska vlada, špansko pravosodje je krivo za to. Tam naj bi bila zagotovljena delitev oblasti. Ne gre samo za neodvisnost Katalonije, gre za zanikanje civilnih pravic in Evropska unija je lokacija tega. V EU se to dogaja. Kaj bo komisija storila za to? Kaj ti to je sramota? Muito obrigado. Última intervenção no procedimento que é de... Hvala lepa. Sedaj pa še Robert Archer, minuta še kot zadnji. Komisije prezentoval. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči, gospod Šefčovič. Predstavili ste zelo ambiciozen program in predstavili ste ambiciozne številke. Če bomo vse dosegli, bo odlično. To bo zgled za vse svet. Ampak nekaj moramo upoštevati, zato da bo prehod pravičen. Pri zelenem prehodu ne smemo zanemariti socialnih posledic. Omenili ste različne instrumente, naprimer sklad za pravičen prehod. To bo odlično, ampak poskrbeti moramo, da bodo denar dobile regije, ki ga najbolj potrebujejo. Če države predstavijo projekte za te regije, potem moramo državam pomagati. Naprimer, Slovaška in Poljska sta takšni državi, kajti ti dve državi bosta najbolj prizadeti zaradi prehoda. Energetska mešanica v teh državah temeli na zemeljskem plinu in premogu. Mislim, da bi morali storiti vse za to, da pomagamo tem državam, da bo prehod čim bolj preprost in pošten za ljudi. Hvala. Hvala pa vsem kolegom za pripombe. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku komisije Marošu Ševčoviču, da zaključi to razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Res hvala lepa za to zelo bogato razpravo. Hvala za vse pripombe in vesel sem, da lahko rečem, da je tudi ta razprava jasno pokazala, da naš delovni program odraža naše skupne prednostne naloge. Prav tako bi se vam zahvalil za spodbudne besede in pa za pohvale ter prav tako tudi za to, da moramo delati na nekaterih podrobnostih. Izpostavili se tudi nekatere pomankljivosti in se bomo potrudili, da bomo zapolnili te praznine in da bomo delali skupaj naša predsednica je novo komisijo predstavila sloganom, da bo to geopolitična komisija, eh, ki si bo prizadevala za več. Z vašo pomočjo, z vašo podporo mislim, da to lahko dosežemo. Prav tako bi se rad eh, navezal na to, kar je povedala gospa Nibler, prav tako gospod Margaš namreč. Lepo je imeti veliko potezen program, ampak kar je pa še pomembnejše, je pa to, da se to ustrezno izvaja v praksi. Veliko vas je govorilo točno o tej zamisli in mislim, da bomo to resno imali s tesnim sodelovanjem eh, z vami, z svetom, z obima zakonodajalca, mislim, da lahko uspemo. Gospa Kirar je povedala nekaj zelo čustvenega glede včerajšnje razprave. Bili smo tukaj, videli smo, kako čustveno je bilo to slovo od naših britanskih prijateljev. Zastavila vprašanje, kako se odzvati na izzive od včeraj. Odgovor je, da moramo zgraditi še bolj učinkovito, bolj zeleno, konkurenčno Evropo, ki bo bližje državljanom. In mislim, da moramo začeti konstruktivno delo na tem ambicioznem programu. Ravno ta delovni program je prvi korak k izpolnitvi ambicij. Gospa Jurišnik Nikolsonova, um, moja sodržavljanka, izpostavlja težave in izzive glede določitve minimalne plače. Rad bi še enkrat povdaril, naš predlog bo vzpostavil okvir za določitev minimalne plače. Okvir. In seveda se bomo široko posvetovali z vsemi socialnimi partnerji, z državami članicami in bomo v celoti spoštovali tudi nacionalne tradicije, ter pa kolektivna pogajanja. Ampak vsi v Evropski uniji mislim, da si zaslužijo minimalno plačo, moramo biti socialno pravični, kajti to je zelo temeljna človekova pravica in je zelo pomembna za evropske državljane. Potem pa še postopek zaradi kršitve pri Avstriji. To še poteka, še trenutno še preučujemo razloge in tudi odziv Avstrije na naše nedavno mnenje. Tudi parlament bomo obvestili o tem, kaj se bo zgodilo, potem, ko bo študija zaključena. Gospa Obhri je govorila o mehanizmu za prilagajanje pri ogliku. Že sedaj je to v našem programu komisije za leto 2021. No, gotovo veste, da je to kompleksna naloga, zahtevala bo veliko priprav in moramo biti pripravljeni na zelo žgočo mednarodno razpravo na tem področju. Ehm, seveda želimo, da Kitajska in pa drugi tudi spremljajo ambiciozne programe, kot ga imamo mi z ETS. Ampak, če se to ne bo zgodilo, potem pa vseeno moramo govoriti o tem mehanizmu za uh, eh, oglično carino. Uh, tako da bomo imeli enake pogoje in da bodo potem tudi druga gospodarstva um, želela zmanjšati oglični otis za svoje proizvode in pa za svoje gospodarstva. Potem ste večkrat omenili pomen vladavine prava. Seveda, zelo se strinjam s tem. Jasno je, da je ta komisija zelo zavezana temu, da spoštujemo pravno državo v vseh državah članicah. Gospa Desuter, tudi vam bi rad zagotovil nekaj zelo pomembnega. Komisija si bo zelo prizadevala za celotno spoštovanje listine temeljnih pravic, tudi pri novih vprašanjih, kot je umetna inteligenca in pa prepoznavanje obrazov. Potem pa še gospod Armani, eh, hvala lepa za vaše pripombe. Um, veliko konstruktivnega ste povedali. Omenili pa ste tudi antisemitizem. Ravno včeraj smo se pogovarjali o tem, videli smo zelo um, čustvene prepovedi, uh, tudi preživeli iz uh, Auschwitza po holokaustu. Seveda se z vami zelo strinjam in to bo zelo pomembno tudi za delo Evropske komisije v prihodnosti. Gospod Gargano je govoril o delovnem programu in pa o tem, da sedaj Združeno kraljestvo sveta odhaja in to tudi pomeni, da bo veliko univerz eh, odšlo iz Evropske unije, pa so bile te univerze del našega skupnega visokošolskega prostora. Na vsak način želimo ohraniti dobre stike z britanskimi prijatelji, eh, z Erasmusom in pa z drugimi, ki se ukvarjajo z raziskavami. Prav tako pa želimo zagotoviti, da bomo um, do leta 2025 imeli evropsko izobraževalno območje. In Prav tako bomo delali tudi na področju programa za veščine. Že letos bomo pripravili program Gospod Hajer. Vam bi rad zagotovil to, da so ocene učinka za nas zelo, zelo pomembne. Sam sem odgovoren za to, pravzaprav. In ko bomo pripravili zakonodajni predlog, bomo vedno pripravili oceno učinka. Kaj ti ocena učinka vedno ponuja najboljše odgovore za ustrezne komentacije in pa za razprave, ki se bodo pojavile, sploh s tistimi, ki nasprotujejo določenemu predlogu komisije. Na vsak način želimo zagotoviti preglednost in zato bomo tudi vzpostavili um, registr o dokaznem gradivu med institucijami, samo tako, da boste vedeli, da boste vsi dobili te dokaze. Potem pa revščina. Več vas je izpostavilo ta problem. Uh, socialno časovnico pripravljamo prav tako tudi, tudi okvir za minimalno plačo in Prav tako pripravljamo tudi jamstvo za otroke, tudi to je zelo pomemben ukrep, kot ste številno omenili. In z vašo pomočjo, ter torej pa z ustreznim financiranjem, mislim, da bomo začeli val um, prenove v Evropski uniji. Tako bomo lahko znižali izpuste toplogrednih plinov, prav tako pa bomo tudi izboljšali kakovost življenja za vse, tudi za tiste, ki živijo v socialnih stanovanjih in zaradi energetske učinkovitosti, potem lahko tudi znižamo njihove stroške in račune, ki jih plačujejo za um, segrevanje, hlajene ali pa za uporabo elektrike. Tako da pride do konca meseca. Gospod Belka, zelo resni smo glede v taj in vzgibanju davko in z uh, partnerji z OECD bomo delali na tem. In če bomo dosegli dogovor v okviru OECD, potem bomo storili vse v svoje moči, zato da se ta dogovor uveljavi bi pa še nekaj drugega rad povedal. Če tega dogovora na globalni ravni do leta 2020 ne bo, bo EU vseeno ukrepala sama. Ampak pač. Um, ne bomo več čakali na druge, eh, kajti nekateri še vedno očitno um, ne želijo plačevati davkov na evropskem zemlju. Gospod uh, predsedujoči, vem, da ni veliko časa na voljo, ampak uh, gospod Frizen še vam bi rad odgovoril. Uh, Se bomo posvetovali s socialnimi partnerji glede vseh prednostnih pravic v okviru socialnega dialoga, kajti ravno tako bomo prišli do najboljših rezultatov. Potem naprej naslednje vprašanje. Širitev. Mislim, da pripravljamo novo metodologijo. Tukaj smo bili zelo jasni. Uh, Eh, po zaslugi hrvaškega predsedstva um, torej bomo organizirali pomemben um, vrh v Zagrebu. Sedaj želimo še oživiti ta postopek in tudi naša zaveza Albanije ter pa Sjeverne Makedonije je nekaj zelo resnega in to je prioriteta tudi za to Evropsko komisijo. Potem pa uh, večletni finančni okvir, to je pa sklad za pravični prehod. Da s tem zaključim, gospod predsedujoči, gospa eh, Bonafej je to menila, potem gospod Hažal in pa številni drugi. Ko govorimo o 7,5 milijarde um, evrov za ta sklad za pravični prihod, uh, tu govorimo o novem denarju. Tako je to predstavila tudi predsednica komisije. In to je poleg vseh sredstev za MFF. Poznate te predloge in tudi komisija se je pripravljena bojevati uh, tudi svetom za to, da bomo zagotovili ustrezno financiranje za vse te velikopotezne predloge v našem programu. Od nas vseh um, je odvisno to, da zagotovimo, da bomo ta sredstva porabili tam, kjer jih najbolj potrebujemo. Tam, kjer potrebujemo, naprimer, nova delovna mesta za ljudi, ki delajo v premogovniški industriji ali pa drugih industrijah z veliko intenzivnosti energije. Tako da bo ta prehod res pošten, da nišče ne bo ostal na stranski tiru. Um, posamezniki, regije, um, mesta. In seveda se strinjam z vami, ko ste omenjali to, da potrebujemo um, ambiciozni večletni uh, finančni okvir. Uh, gospod Nibler, gospod Lopes Aguilar, vsi ste omenili ta večletni finančni okvir. Potrebujemo ustrezno perspektivo za naprej. Kmalo bo potekal izredni vrh, kjer bomo govorili točno o tem kot glavni točki na dnevnem redu. Zato moramo predsedniku držav in vlad eh, razložiti, da res potrebujemo dogovor in to čim prej. Kaj ti sedaj, um, ko zamujamo z tem MFF-jem, um, ogrožamo naše programe. Vsak mesec je dragocen. Še enkrat eh, hvala lepa, dragi poslanci, za vse vaše pripombe. Sedaj v okviru eh, strukturnih dialogov dialogo z vašimi odbori bomo lahko še razpravljali o katerih točkah bolj podrobno in se veselim sodelovanja z vami. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Thank you. Deputado Nuno Melo pede a palavra para. À mesa, Sr. Presidente. Faz favor. O senhor. Nuno Melo. Prosim, želi besedo. Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik komisije. Mislim, da ste pozabili odgovoriti na eno izmed mojih vprašanj. Energija in pa plin z Iberskega polotoka, In res me zanima, kaj mislite o tem. Morda je bil to lapsus, morda se pozabil, ampak res me zanima, kako je z plinom in pa energijo. Komisija bo odgovorila ta vprašanja. Ampak eh, pisno. Sedaj smo zaključili s to točko in gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu izjava komisije, odziv Evropske unije na opustošene zaradi poplav v Španiji. Dragi kolegi, prosim, da se res držite svojega časa za govor, tako da bomo še pravočasno prišli do glasovanj. Sedaj pa kar dajem besedo podpredsedniku komisije Ševčoviču. Lepo prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi ta tema zelo jasno kaže to, da so podnebne spremembe dejstvo. In posledice so zelo jasne, dramatične. To vse skozi vidimo. Vedno več je teh eh, skrajnih vremenskih dogodkov, vedno bolj pogosti so, vedno bolj intenzivni. Poplave in požari niso več omejeni samo na sredozemlje, uh, orkani gledano vzgor, proti severu, proti Irski in prav tako vidimo poplave po celotni Evropi. Nedavne poplave v Španiji so nastale zaradi vihara Gloria in to je še en primer teh podnebnih sprememb. Seveda mislimo na eh, Špance, ki so utrpeli škodo zaradi te katastrofe, še posebej bi radi um, izrazili sožalje vsem, ki so izgubili družinske člane. Evropa je skupaj s eh, Španci. To je še ena naravna katastrofa in Evropski sklad za solidarnost je tukaj zato, da pomagamo ljudem pri tem, ko je treba zgraditi novo infrastrukturo. Eh, predsedujoči prekinja in pravi, da je težava s španskim tolmačenjem. Je sedaj vse v redu? Je. V redu. Prosim, nadaljujte. bom še enkrat začel um, z odstavkom, ki je zelo pomemben za naše španske kolege. Um, kjer sem rekel, um, Evropa je skupaj z vami, um, španskimi državljani, in moramo pomagati pri teh naravnih katastrofah. Evropski sklad za solidarnost pomaga pri gradni ključne infrastrukture, pri čiščenju in pa pri tem, da se zavaruje kulturna dediščina. Solidarnostni sklad uh, pa ni Eh, instrument za izredne razmere, nekaj časa traja, da začne normalno drvati. Prav tako mora ta svet in pa parlament eh, odobriti aktiviranje sklada in pa proračunska sredstva, potem, ko je komisija ocenila prošno iz države članice. Potem, ko smo začeli upravljati to neposredno pomoč, eh, morajo španski organi oceniti škodo, tako da vidimo, ali je to preseglo 1,5 eh, odstotka um, BDP države, kar je prak za um, to, da se začne izvajati ta sklad. Španski organi so seznanjeni s postopki v skladu, a službe komisije seveda lahko tudi zagotovijo dodatne smernice in pa informacije ter pomoč, če je to potrebno trenutno uh, se ocenjuje ta španska prošnja, ki smo dobili novembra in to vključuje tudi avtonomno um, regijo Kalen, eh, Valencijo, Lamanco, Andalusijo in pa druga območja, um, torej um, glede teh skrajnih dogodkov lanskega septembra. Španija je ta teden šele posredovala glavne informacije glede tega dogodka. In um, 5-7 milijonov evrov predplačila um, je že nakazanih. Ampak moramo narediti še več v prihodnosti. To, kar se je zgodilo v Španiji, je v bistvu nekaj, kar nakazuje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti pri podnebnih spremembah. Uh, Evropski solidarski sklad eh, lahko pomaga po katastrofi, ampak moramo biti bolj proaktivni že vnaprej. Prav zato je v nadaljnih letih komisija vedno bolj um, mislila na prilagajanje podnebnim spremembam, na preventivo um, ter pa preprečevanje tveganj. Pri kohezijski politiki je upravljanje tvegan nekaj ključnega, kajti regionalni in lokalni organi so prvi, ki se spopadajo s katastrofami in zato potrebujemo naložbe v preprečevanje težav že vnaprej, prav tako je to pomembno tudi za trajnostni razvoj. V tem obdobju 2014 do 2020 kohezijska uh, politika vlaga skoraj 8 milijard evrov v preventivo. To je pomembno. Um, poplave so najhujše, potem erozija obal, požari in pa suše. Uh, predvsem se sredočimo v naložbah na preventivo. Lahko upravljamo tveganja tudi z sistemom za zgodno pozarjanje. Pripravljamo smernice, povečujemo zaveščenost, potem imamo eh, zeleno um, realno infrastrukturo um, za upravljanje zemljišče, za gospodarne zgozdovi. V tem obdobju smo se tudi vedno bolj sredočili na zeleno infrastrukturo, tako da upravljamo tveganja, kot je naprimer um, zeleni mestni prostori. Prav tako komisija pripravlja smernice in spodbuja države članice pri tem, da se pripravljajo nacionalne ocene za tveganja, kajti to je ključno, če se želimo bojevati proti posledicam poplav. Poleg preventive se tudi sredotočimo na to, da se podpira ustrezna infrastruktura in pa da se usposabljajo nacionalne note za preventivo. Z evropskim denarjem tudi podpiramo razvoj evropskega sistema za zgodne opozarjanje. Imamo um, omrežje senzorjev in satelitov, s čimer se lahko opazuje vremenske dogodke in tako imamo večjo predvidljivost eh, um, glede vremenskih dogodkov kot so poplave. Prav tako se lahko skupnost potem bolje odzove na te informacije, lahko se bolje usklajuje med seboj in tudi um, lahko bolje pripravijo skupni odziv. Prav tako omogočamo fleksibilnost v naših kohezijskih programih. Spremembe programov se lahko poznaje predložijo in potem lahko čimprej preusmerimo sredstva na področja, kjer so sredstva najbolj potrebna. Če potrebujemo spremembe, to lahko še vedno storimo v okviru tega programskega obdobja. 2020. Komisija je tudi podala predloge v okviru kohezijske politike in sicer cilj je prilagajanje podnebnim spremembam. Gre pa za gradnjo zaklonišč, spostavitve sistemov za zgodnje opozarjanje. Poleg tega pa je naš namen tudi, da bi še bolj ukrepili sam mehanizem civilne zaščite. Najlepša hvala. Hvala. Hvala za ta pojasnila. Sedaj nas pa čaka razprava. Prosim, da se držite odmerjenega časa. Dolores Montserrat, izvolite. Hvala za besedo. Ja, najprej bi rada izrazila sožalje vsem tistim, ki so izgubili svoje družinske člane v hudourniškem deževju in v poplavah v Španiji. Moram povedati, da je Gloria opustošila celotno Španijo, pa tudi samo neurje dana. Uničila je njihove vrtove, domove, celotne kmetije. Poleg tega moram tudi povedati, da smo utrpeli ogromno gospodarsko škodo. Pa tudi sama delta na jugu Španije, kjer pridelujemo riž, je bila popolnoma uničena spoh ne smemo pozabiti na uničen pridelek. Neurje je tudi zelo prizadelo navaro in tudi ogromno živine. Balearski otoki so bili tudi zelo prizadeti, enako velja za Tarragono v Kataloniji. Res, Španija se je morala zelo hitro odzvala, ampak ne dovolj. Španija mora čimprej oceniti povzročeno škodo in poleg tega mora tudi razglasiti naravno nesrečo, tako da bo lahko tudi črpala sredstva iz ustreznih skladov Evropske unije. V novi SKP potrebujemo tudi več sredstev za naše kmete in živinorejce ob takšnih naravnih nesrečah. Nov zelen dogovor mora tudi zaščititi naše rijeke in naše gozdove, tako da bomo v prihodnosti bolj odporni na takšno hudorniško deževje. In to ukrepati moramo danes. E LS bo storila vse v svoji moči, da bomo lahko pomagali našim državljanom. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Kristini Maestre Martin de Almagro. Moram povedati, da je to že tretja huda naravna nesreča v trenutnem mandatu Evropskega parlamenta. Prepričana pa sem, da to ne bo edina in niti zadnja. Podnebne spremembe sedaj kažejo svoj slovešč obraz. 50 tisoč ljudi je izpostavljenih tem naravnim nesrečam. In seveda, če pomislimo na nedavne poplave in neurja v Španiji, je to število še večje. Moramo tudi omeniti, da ta problem ni omejen na Španijo, ampak gre za univerzalen problem. Zato moramo sprejeti vse potrebne ukrepe. Sklad za solidarnost je nekaj, kar moramo aktivirati čim prej. Španija mora računati na podporo Evropske unije in tudi na vsa finančna sredstva, tako da bomo lahko tudi nadomestili povzročeno škodo naših državljanov. Seveda vsega ne moremo nadomestiti z denarjem, recimo življenja umrlih, ampak na nek način moramo pomagati njihovim družinam, pa tudi prizadetim sektorjem. Se pravi, moramo biti fleksibilni in zelo hitri pri solidarnostnem skladu. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Sola Lisperes. Hvala za besedo. Neurje Gloria je opustošila po Španiji, 14 mrtvih, ogromno prizadetih, poleg tega pa še vedno pogrešamo nekaj ljudi v Taragoni, v Kataloniji, pa tudi drugot na podeželju. Tako smo izgubili plaže, pridelke in sicer v regijah, ki so odvisne od kmetijstva in turizma. In moram tudi povedati, da ta pojav ni osamljen, ampak je razširjen ne samo po Španiji, ampak po celotni Evropski uniji in po celotnem svetu. In teh hudih pojavov bo v prihodnosti še več. Moramo se hitro odzvati in sicer s tremi ukrepi. Solidarnostni sklad, treba ga je aktivirati, ampak če bo več takšnih neuri moramo tudi okrepiti samska, tako da bomo z njim lahko pokrili vse prizadete. Poleg tega je tudi pospešiti vse postopke. Ne smemo imeti dolgih postopkov. V Španiji naše kmete še vedno čakajo na pomoč in na nadomestila. Ne na zadnje pa moramo izboljšati sam sistem preprečevanja in kriznega upravljanja. To je nujno, kajti na takšen način bomo lahko res rešili življenja. In na takšen način bomo tudi uveljavili najbolj pomembno vrednoto Evropske unije, to pa je solidarnost. Eh, Sedaj pa za minuto, gospa Riba Eginjer. Hvala za besedo, predsedojoči. Neurje Gloria je opustošilo po Kataloniji in moram povedati, da je ta pojav podnebnih sprememb nekaj, kar nas bo spremljalo tudi v prihodnosti. Izgubili smo ogromno infrastrukture ob morju, pa tudi številne plaže. Če se pogledamo prve ocene povzročene škode, ta škoda v Barceloni predstavlja več kot 100 milijonov evrov. Zato se je treba hitro odzvati in zato tudi pozivamo Evropsko unijo in Španijo, da čim prej aktivirajo razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za razvoj podeželja, tako da bomo nadomestili povzročeno škodo našim državljanom in kmetom. Prej ste omenili tudi solidarnostni sklad. Potem pa potrebujemo še poseben akcijski načrt za delte in za sredozemsko obalo. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Preosto. Hvala za besedo, predsedujoči. Najprej bi želel izraziti svojo solidarnost, pa tudi sožalje vsem tistim, ki so jih neurja tako hudo prizadela v zadnjih tednih. Sam sem poročevalec v moji politični skupini na področju civilne zaščite in res moramo delati na preprečevanju naravnih nesreč. In sicer veliko več, kot pa počnemo sedaj. To pa tudi velja za naše dolgoročne ukrepe. Moramo zmanjšati človeške stroške, stroške našemu okolju, se pravi, storiti moramo vse, kar je v naših zmogljivostih. Državljane je treba obveščati o naravnih nesrečah, na takšen način bomo lahko tudi izboljšali sam sistem preventive. Thank you in seveda vedno moramo pomagati ljudem pri teh nesrečah. Najlepša hvala. Sedaj pa smo na koncu prvega kroga. Gospa Ruiz, ja, neurje je prizadelo Balearske otoke, Mursijo, Katalonijo, Tarragono, Navaro, 14 smrtnih žrtev, poleg tega pa imamo tudi ogromno ranjenih. Gloria je uničila predelke, domove, poslovalnice, celotno infrastrukturo, obalo, plaže in zato je treba res pozvati špansko vlado, da ukrepa, kajti do sedaj je koruptivna vlada pravzaprav storila nič. Naša država je v zadnjih letih doživela ogromno naravnih nesreč, lahko omenim sušo, neurja, poplave, pa vlada ni storila ničesar. Zato danes zahtevamo podporo v okviru solidarnostnega sklada. Treba je tudi spremeniti merila znotraj sklada, tako da bodo merila globalna in ne bodo omejena samo na posamezne države članice. Ne nazadnje je treba tudi izboljšati prostorsko načrtovanje. Upamo, da bomo bolje ukrepali ob naslednji naravni nesreči. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Komin i Olivere za eno minuto. Z mikrofonom prosim, hvala za besedo. Prejšnji teden smo v Kataloniji doživeli pravo opustošenje na naših obalah. Se pravi, gloria ni udarila samo po Španiji, ampak tudi po Franciji, najbolje prizadela Katalonijo in Žirono ter Tarragono. Tu je bilo največ uničeno. Vse lahko tudi pripišemo podnebnim spremembam, ki je glavni razlog za to neurje. Ampak moram tudi povedati, da je neurje še bolj upostošilo de, to del Rio, zaradi tega, ker nimamo tam ustrezne infrastrukture za zajetje takšnih poplav. Mislim, da bi res lahko storili več, da bi okrepili uh, sam sistem zajezitve visoke vode. Sedaj smo v delti izgubili ogromno zemlje, poleg tega pa je tudi morska voda poplavila velik del celinskega dela Španije. Izgubili smo ogromno pridelkov in zanima me, kaj bo storila komisija, da bo pomagala Kataloniji pri izgubi te zemlje in pri teh poplavah. Palavra, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gonzales Pons za ILS. Sploh si ne morete predstavljati povzročeno škodo. Ja, poplava je huda naravna nesreča. Dve poplavi v nekaj tednih pa pomeni hude podnebne spremembe. Valencija je zadnjih tednih utrpela škodo, ki presega več kot 100 milijonov evrov. Zlasti na področju kmetijstva in živinoreje izgubili smo avtoceste, mostove, tudi naravne parke in izgubili smo tudi kar nekaj življenj. Ampak kje je denar? Ni denarja iz naslova solidarnostnega sklada. Zakaj niste aktivirali teh sredstev, kljub temu, da je španska vlada prosila Evropsko unijo za aktivacijo teh sredstev? Res potrebujemo evropsko pomoč, kajti podnebne spremembe ne bodo opustošile samo po Španiji. Sicer smo sedaj najbolj prizadeti, ampak tudi drugi ste na vrsti. Res, lahko izpeljamo določene ukrepe, da bomo omilili ravne nesreče in podnebne spremembe. Potem pa še sama sredstva iz prehodnega sklada, tudi to moramo upoštevati. Narava se spreminja in narava se mora tudi prilagoditi novemu gospodarstvu. In kot sem že prej dejal, res potrebujemo evropsko pomoč, kajti naši državljani bodo izgubili ne samo svoje življenje, ampak tudi vir dohodka. Najlepša hvala. Prosim vas, da se držite odmerjenega časa. Mir v dvorani, prosim. Sedaj pa gospa Rodriguez Pinjero. Za eno minuto hvala za besedo, predsedujoči. Hvala gospod komisar, 14 ljudi je umrlo v teh neurjih, v zadnjih dveh mesecih. Je Španija priča hudim, hudourniškim poplavam in neurjem, zlasti Valencija je bila najbolj prizadeta, in to je tudi najbolj ranljivo območje v Evropi. Res si želim in hočem, da Evropska komisija ukrepa nemudoma in učinkovito. Prosim vas, da nam zagotovite vse finančne vire, ki jih predvidevajo za ta namen izpostavljeni skladi. Moramo pa tudi sprejeti vse ukrepe, da bomo lahko v prihodnosti umilili negativne učinke podnebnih sprememb. Zato tudi pozivam komisijo, da pripravi posebno strategijo na področju podnebnih sprememb za sredo zemlje. Ampak primankuje nam časa. Delta del Ebro, potem tudi Mursija, to so območja z zelo pomembnim ekološkim pomenom, ampak so zelo ranljivi in zato jih je treba ohraniti in zaščititi. Nočem, da bi naravne nesreče v prihodnosti zahtevale še več življenj. To lahko preprečimo. Dragi kolegi, drage kolegice, prosim vas, da se malo umerite in da tudi spoštujete govornike in da jim prisluhnite. pa še čisto na koncu, na seznamu, gospod pospešil, eno minuto imate na voljo. Dear colleagues, I have to ask you. Dragi kolegi, drage kolegice, res prosim mir v dvorani, tako da bomo lahko sklenili to razpravo. Drugače bomo morali glasovanje preložiti. Kolega Pospišil, izvolite, eno minuto imate na voljo. Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, bom kar se da kratek in jedrnat. Najprej bi želel izraziti svojo solidarnost in podporo vsem Špancem. Komisija jim mora čimprej pomagati, tudi na češkem. Smo imeli zelo dobre izkušnje z solidarnostnim skladom, je pa res, da so postopki tako dolgi in res komisija prosim vas, da pospešite vse te postopke, zlasti glede Španije solidarnostni sklad je izjemen inštrument. Ampak, če morajo države članice čakati šest mesecev, da prejmejo pomoč, potem izgubi na pomembnosti in ustreznosti. Mislim, da moramo popolnoma prenoviti sam solidarnostni sklad. Podnebne spremembe od nas terjajo več učinkovitosti, pa tudi več finančnih sredstev zlasti za tiste države članice, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadanejo. Poleg tega pa potrebujemo tudi več fleksibilnosti. Če moramo čakati na presojo prošnje za finančne sredstva kar nekaj mesecev, potem ta inštrument res ni učinkovit. Prosim vas, da pomagate Španiji čim prej in da prenovite in pospešite vse postopke. Najlepša hvala. Gado. Obrigado, colegas. Vamos agora ao procedimento do Catch the Eye. Dragi kolegi, sedaj nas čaka prosta razprava. Gospa Rosa je stara z Veragut. Minuto imate na voljo. Hvala za besedo, predsedojoči. Neurje Gloria je poslušilo po celotni Španiji, zlasti na naših obalah. Valovi, ki so bili visoki kar deset metrov, so poplavili naše obale, poleg tega so porušili mostove v Španiji, zlasti v Kataloniji, v Barceloni smo morali zapreti letališča. Res smo utrpeli ogromno škode, tudi pri naši infrastrukturi. Škoda je bila res grozna, gospodarska, okoljska, človeška in tudi družbena. Tudi določene občine na Baljarskih otokih so bile zelo prizadete zaradi tega hudorniškega deževja. Res prosim, da se čim prej mobilizirajo sredstva iz solidarnostnega sklada. Poleg tega je treba tudi zmanjšati upravno breme ter pospešiti vse postopke. Res sedaj potrebujemo evropsko dušo in evropsko solidarnost za Španijo. Obrigado. Again, colleagues, let me ask you... Dragi kolegi, res vas prosim, da spoštujete govornike. Alicia Oms, za eno minuto. No, wow está rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Is, is not working? Yeah, it's working. Okay. Labor Gracias, presidente. La borrasca Gloria tiene que ser una llamada. Neurje glorije je tudi nek poziv celotni Evropski uniji. Moramo upoštevati učinke podnebnih sprememb, ki so najbolj negativni za Španijo. Neurje je pustošilo po Majorki, po Ibici, prejšnji teden je Gloria tudi pustošila po Kataloniji, po Valenciji in in na Balearskih otokih. Na Balearskih otokih še vedno pogrešamo dve osebi in res upamo, da bo Evropska unija čim prej ukrepala, kajti vemo, da bodo ta neurja v prihodnosti če dalje bolj pogosta. Mislim, da se moramo prilagoditi novi realnosti. Solidarnostni sklad mora tudi vključevati poseben mehanizem za hitro mobiliziranje finančnih sredstev tistim državam članicam, ki so najbolj prizadete. V Španiji smo seveda utrpeli ogromno škodo, sama prehranska veriga je bila prekinjena, poleg tega pa smo seveda utrpeli kar nekaj življenjskih eh, žrtev. Najlepša hvala. Muito obrigado. Palavra agora para nossa colega Eli Kaus por um minuto. Spoštovane kolegice in kolegi, danes sodelujem v zadnji razpravi kot poslanka Združenega kraljestva. Za zelene je to seveda prava razprava. Gre za solidarnost po katastrofah v Španiji. Naj izrazim osebno sočutje in solidarnost z vsemi prizadetimi. Poplave, kot so te, niso samo naravne nesreče kot vemo, podnebne spremembe te nesreče, tera bolj pogoste in hujše. V sedmih mesecih v parlamentu sem se zelo borila za odločnejšo, hitrejše ukrepanje proti podnebnim spremembam. Danes imam 28 mladih tukaj na galeriji iz West Midlandsa. Njihove glasove smo slišali. Hitreje in odločneje moramo ukrepati glede podnebne ekološke krize. Čeprav ne bom več poslanka v parlamentu, zaradi Brexita se bom vrnila v Združeno krajstvo in se zauzemala za to doma. Pozivam vas, evropske prijatelje in kolege, da povečate ambicije na tem področju. Upam, da bo duh solidarnosti znotraj EU vedno močnejši upam, da bomo skupaj lahko delovali globalno, solidarno in se soočili z izzivi skupaj, ensemble, zusammen. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji, kaj že je, Agrao Macari, prosim, minuta. Presidente. Quería mostrar mis... Hvala za besedo. Dovolite mi, da izrazim svoje sožalje in solidarnost z vsemi žrtvami in prizadetimi zaradi neurja glorja. Imeli smo tudi smrtne žrtve, kar 14 jih je bilo, poleg tega pa smo utrpeli ogromno gospodarske škode, zlasti na področju kmetijstva. Decembra smo imeli tudi neurje dana in to neurje je povzročilo tudi os, dodatno gospodarsko škodo v našem kmetijstvu. Še vedno čakamo na finančne sredstva iz solidarnostnega sklada. Gloria pa je najbolj prizadela naše sadjarstvo in živinorejo. Res upam, da bo komisija kar se da solidarna, ampak vseeno potrebujemo hitre in prepričljive odgovore in sicer v okviru SKP-ja in v okviru solidarnostnega sklada ter kohezijskega sklada. Najlepša hvala. Muito obrigado. Hvala lepa. Tako. Za zaključek razprave dobi besedo še gospod Ševčovič, prosim. Prosim, kolegice in kolegi, za tišino da bomo lahko nadaljevali, zaključili z razpravo. Hvala lepa, predsedoči. Veliko veselje mi je, da se lahko odzovem na zelo čustvene govore poslancev in poslank, še prav posebno iz Španije, zaradi katastrofe, ki jo je povzročil vihar Gloria. Ta nesreča jasno kaže, da podnebnih sprememb ne smemo več ignorirati. Resnično gre za podnebne nujne razmere in zato se ponoma strinjam z gospod Moncera, ki pravi, da se moramo odzvati hitro, prožno in učinkovito. Naj vam zagotovim, predsedojoči, poslanke in poslanci, da je nova komisija svoj politični program in svoje cilje umestila tako, da se bomo tega lotili, tako kot je treba v naslednjih letih. Prav tako naj izpostavim, da razumem to, kar je dejala kolegica Dela Magro, kar se tiče obsega take nesreče. So posledice za lokalno ekonomijo velikanske in razumemo dramatične razmere. Hvala lepa Gonzalesu Ponsu za to, da je zelo nazorno ponazoril, kako lahko te nesreče popolnoma opostošijo določene regije. Naj vam zagotovim, da je komisija zavezana pomagati Španiji in katerikoli drugi državi članici, če bi prišlo do podobne naravne nesreče. Naj pa jasno izpostavim tudi to, da moramo vsi ukrepati hitreje. Kot veste, so pravila, ki ste jih potrdili vi, taka, da morajo prošnje priti kar se da hitro, tako da se lahko potem na komisiji hitro odzovemo in mobiliziramo ustezne sklade. Naj vam zagotovim, ne bomo zamujali niti dan. Ko dobimo prošnje, se hitro odzovemo, ampak žal mobilizacija traja nekaj časa, ker je potrebno soglasje Evropskega parlamenta in tudi sveta. Zato smo sedaj že dali avanse in čakamo na prošnje, ki jih bodo posredovale španske oblasti v primeru nesreče zaradi viharja glorije. Solidarnostni sklad pa ni edini instrument, ki ga imamo na voljo. Prav tako imamo SKP in strukturne sklade, ki jih lahko uporabimo pri zmanjševanju pritiska na lokalne skupnosti zaradi takih naravnih nesreč. Kaj pa lahko storimo skupaj, da bomo zagotovili, da bi solidarnostni sklad lahko mobilizirali veliko hitreje in katere instrumente lahko še uporabimo, da pomagamo ljudem v takih nesrečah, nesrečah, ki bomo verjetno videvali sedaj pogosteje zaradi podnebnih sprememb. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. Tako, to razpravo smo sedaj zaključili. in prehajamo na glasovanje. Hvala lepa. Dobro dan, kolegice in kolegi. Prehajamo na glasovanje. Vidim, da gospod Žambacki želi besedo. Prosim, beseda je vaša. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Хвала лепа, председаоча. Споштоване колегице и колеги. Resnično sem proti odločitvi našega predsednika Sasolja, kar se tiče desetega člena, tretji odstavek našega poslovnika. Tam je zapisano, da poslanci Evropskega parlamenta se morajo držati reda v plenarni dvorani, ne smejo dvigovati plakatov ali nacionalnih zastavic. Nacionalne zastavice pa niso plakati, posteri, to so simboli. To je nacionalna država, to ni samo nek znak. In ne morete mi prepovedovati nacionalne zastave. Včasih kolegom dovoljujete, da kažejo simbole, ki so, če milo rečem, sporni. Zato ustrajam, da konferenca predsednikov spremeni to čudno odločitev svojo nacionalno zastavico, bom položil tukaj pred mene in če jo kdo želi odstraniti, bo moral uporabiti silo. Gospod Čambatski, ne bomo odpirali razprave na to temo. Naj vam samo povem, da je potrebno natančno prebrati sedanje pravila, torej 10. člen 3. odstavek, kjer je jasno zapisano, da poslanci ne bodo izobešali nobenih simbolov, znakov in da je potrebno spoštovati dostojanstvo te dvorane. Zato se je predsednik odločil, da bo uveljavil to pravilo. To je vse. Gospod Džambatski, Dobro, bomo to sporočili predsedniku, ampak o tem se danes ne bomo pogovarjali. Gospa Intfeld, postopkovno vprašanje, prosim, beseda je vaša. Prosim, bodite dostojanstveni. Hvala lepa, predsedujoča. Naj vašo pozornost usmerim na zadevo, ki je povezana tudi s parlamentarno demokracijo, pa tudi z odnosi med Evropsko unijo in Rusijo. Predočerajšnjim smo ugotovili, da je nizozemski poslanec, ki je zelo kritičen do ruske vlade, eno gonil, akto Magnitski, bil dan na črni seznam in ne sme potovati v Rusijo, kot nekateri poslanci iz Evropskega parlamenta. In mislim, da je potrebno pokazati solidarnost z izvoljenimi predstavniki, stopiti v stik gospodom Borelom in ga prositi, da posreduje pri ruskih organih. Hvala. To bom sporočila predsedniku, gospa Intfeld, hvala lepa. Še eno postopkovno vprašanje. Gospod Lagodinski, prosim, beseda je vaša. You, uh, uh... Hvala lepa. Je za 195. člen, kar se tiče kršitve 118. člena prvega odstavka strani predsednika parlamenta. Predsednik parlamenta je smatral, da so vsi naši predlogi spremem, kar se tiče kredencialov, glede poročila Juri, da so vsi ti predlogi sprememb nesprejemljivi. Kaj je nesprejemljivega, da moramo tlmačiti nacionalno zakonodajo v okviru evropskega prava? Kaj je nesprejemljivega, če bi morali upoštevati pravila evropskega prava? Nič ni nedopustnega. Morda se predsednik vsebinsko s tem ne strinja, ampak on ne odloča vsebini. Mi odločamo o vsebini. Večina parlamenta odloča o teh vprašanjih. Vse, kar je moral storiti, je, da se je odločil, ali je to dopustno ali ne. In tukaj ni bilo nič ne dopustnega. Odločitev sledi poti politizacije obnašanja in odločitev parlamenta, kar se tiče preverjanja mandatov, še prav posebno, kar se tiče gospoda Junkerasa in prestopil je svoje pristojnosti. Ni kralj, je predsednik parlamenta, smo v Evropskem parlamentu in nismo v ustavni monarhiji. Prosim, naj mi, parlament, odločamo o teh vprašanjih. Colleagues, I will just say that according... Naj povem, da po pravilih, ki jih moramo vsi spoštovati, je odločitev o dopustnosti v rokah predsednika. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej. Gre za postopkovno vprašanje? Ne. Tu nimamo modrih kartic. Glasovanje. Parlamentarni koledar delnik za 7. 2021. If, is it a point of order? Gre za postopkovno vprašanje. Prav, beseda je vaša. About, about the flags. Kar se tiče zastavic. Ne, ne, se upravičujem, ne bo razprave, ne bo razprave, pravi predsedujoča. Se upravičujem. Tukaj vidim zastavico, tam so zastavice. To je odločitev predsednika. Razprave ne bo, morda bo kasneje, ne zdaj. No. Se opravičujem, to ni bilo postopkovno vprašanje. Ima kdo postopkovno vprašanje? Prosim. Hvala lepa da gre za postopkovno vprašanje. Strankarska delegacija, ki je bila največja na volitvah, ki predstavlja več kot 5,4 milijona voljivcev. Je bila popolnoma predsedojoča prekinja, tudi to ni postopkovno vprašanje. Prehajamo na glasovanje. Parlamentarni koledar delnik za 7. 2021. Dva predloga sprememb imamo. Najprej drugi predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa prvi predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, predlog konference predsednikov 16. januarja je tako poterjen, kot je bilo spremenjeno. Sedaj pa naslednja točka, koledar delnik zasedanja 2022. Tukaj ni predlogov sprememb za to leto. Predlog konference predsednikov, kot je bil sporočen 16. januarja, je tako potrjen. Sedaj pa prehajamo na poročilo Necinga, preverjanje veljavnosti mandatov poslancev. Najprej odstavek 3, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Predlagam, da elektronsko preverimo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa šesti odstavek, dva dela. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa vodna izjava L, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Rada bi preverila elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa glasujemo o poročilu kot celoti. Končno glasovanje poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke poročevalki. Sedaj pa poročilo Tinali. So, uh, well, there is a request for the floor. Nekdo želi spregovoriti? Ne. Gospa Rikner, se pravi, čujem. Želite spregovoriti? Beseda je vaša.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 naj spomnim vse, kaj seče glasovanja o enakosti med spoloma. Marca 2019 smo glasovali o resoluciji in tam je bilo zapisano, da moramo imeti enakost med spoloma pri takih glasovanjih. In tukaj imamo samo kandidate, samo moške. Naj vas spomnim na tisto resolucijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo z glasovanjem. Torej, prvo poročilo, gospod Tinali, imenovanje Pedra Mačara. Tajno glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. And it has been adopted. Sprejeto drugo poročilo Tinali, imenovanje Jesusa Saurina, spet tajno glasovanje. Glasujemo. The vote is Konec glasovanja. Sprejeto. Tretje poročilo Tinali imenovanje Jana de Carpentieja, spet tajno glasovanje. Glasujemo. The vote is Konec glasovanja. Sprejeto. In naslednje poročilo Tinali, imenovanje Jerry Crossa spet tajno glasovanje. Glasujemo. The vote is Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako, naslednja točka. Nasprotovanje v skladu s členom 111.3 razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi titanodioksid, predlog resolucije skupine IKR. E Resolucija kot celota, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Želite preveriti? Mislim, da je bilo precej jasno, ampak dobro, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnjeno. Tako, sedaj pa naslednje glasovanje. Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo. Vodna izjava A. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. B. Dva dela prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svemba ena, poimensko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno resolucijo kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we move to the next. Tako, sedaj, sedaj pa naslednja točka. Razlika med plačami moških in žensk. Predlogi resoluciji. EKR. Resolucija kot celota. Po imensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako da sedaj glasujemo o rezoluciji štirih političnih skupin. Predlog spremembe 7, poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj drugi odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Želite preveriti drugi del? Prav. Elektronska preverba, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi predlog spremembe, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo je prespredmetno, sedaj pa drugi predlog spremembe. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto šesti odstavek, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek, prvotno besedilo. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so jim 10, za, proti, vzdržani. Sprejeto, enajst, prvi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 13 odstavek 2 dela, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto. 12. predlog spremembe, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto. 14, dva dela, prvi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, poimensko, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 15, prvi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasovanje. sprejeto. Predlog so imbe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Tako da se taj glasujemo o resoluciji kot celoti, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Kolegice in kolegi, ker je to zadnje glasovanje z britanskimi kolegi, se jim želim zahvaliti za vso upravljeno delo v Evropskem parlamentu. Želim vam vse najboljše pri nadaljem delu. Hvala kolegi in kolegi, za s tem je zaključeno današnje glasovanje. Zdaj sledi dvominutni premor, potem pa bomo nadaljevali z obrazložitvijo glasov. colleagues, can I just ask you that we start? Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da zasedete mesta, tako da se lahko lotimo obrazložitev glasovanja. Tisti, ki ne boste sodelovali pri tej razpravi, pa vas prosim, da čim bolj tiho zapustite sejno dvorano. Pričenjamo. Okay, so we will start the explanation of what... Dobro, Začenjamo z obrazložitvijo glasovanj, ki jih nismo slišali včeraj. Najprej pa sporočilo. Skupina Renew je spremenila imenovanje. Blat Marius Botoš bo nadomestil Šafat Mohameda na odboru za kulturo in izobraževanje. Do te odločitve bo prišlo takoj po uradnem naznanilu. Tisti, ki ne boste predstavili svojih obrazložitev, prosim, da hitro zapustite sejno dvorano, tako da lahko nadaljujemo. Hvala. Torej, obrazložitev glasovanj, za kar ni bilo časa včeraj. Prejeli smo veliko zaprosil za ustno obrazložitev glasov, ampak s plenarnim zasedanjem lahko nadaljujemo le do pol dveh najpozneje. Katere koreli preostale obrazložitve boste lahko vložili torej v pisni obliki? Začeli bomo za gospod Šojdrovo. Eno minuto imate na voljo. Děkuji za udělení slova. Včer... Najlepša hvala, gospa predsednica, za besedo. Ko smo včeraj glasovali o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Moram povedati, da je bilo to zame najtežje glasovanje v zadnjih petih letih. Želela bi dejati, da sem nasprotovala izstopu Združenega kraljestva, ampak vseeno sem morala podpreti ta dogovor, saj menim, da bi moral izstop temeljiti na dogovoru, ki bo omogočil urejeno situacijo za evropske državljane v Združenem kraljestvu in državljane Združenem kraljestvu v Evropski uniji. To je dobra podlaga za prihodnje sodelovanje med nami. Zato sem podprla ta dogovor, ne glede, to, ne glede na to, da me zelo žalosti, kaj se je zgodilo. Res upam, da se bomo lahko ponovno snideli. Zdaj pa gospa Richie, izvolite. Danes več sto tisoč državljanov Združenega kraljestva žaluje nad izgubo svojega evropskega državljanstva. Prosim, da ste veliko dušni do nas, prosim, da ne boste do nas tako hudi, kot so bili tisti, ki so podpirali Brexit do nas. Svarimo vas pred nevarnostmi populizma, mi smo bili prve žrtve, ne more biti več žrtov. Nisem seveda mogla glasovati proti temu dogovoru, to je seveda bolje, kot če ne bi imeli dogovora. Združeno kraljestvo pa se očitno ne zaveda tega, kako hude posledice bodo za Združeno kraljestvo zaradi izstopa. Zahvaljujem se vsem v parlamentu z Bogom. Najlepša hvala. Naslednja govornica, gospa Gibson. Ena minuta. Hvala, da ste mi danes dopustili ta nagovor, govorim v imenu milijonov državljanov Združenega kraljestva. Srce se mi lomi, ta izguba je res velikanska, izgubili smo pravice, svoboščine, evropsko državljanstvo, del identitete, ki je zame tako zelo pomembna. Vem, da je Brexit napaka in mislim, da ne bom nikoli odpustila tem politikom, ki so poskrbeli za to, da se to zgodilo. Naš narod je velik narod, ampak še veliko večji smo znotraj Evropske unije. Združeno kraljestvo bi moralo prevzeti vodilno vlogo v Evropski uniji, namesto pa, da Evropsko unijo zapušča. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Brophy, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Včeraj sem skupaj z liberalnimi kolegi glasovala proti dogovoru o Brexitu. To sem storila zato, ker menim, da je dogovor o izstopu slab dogovor za Britanijo. Nobeden izmed dogovorov ni dovolj dober za Združeno kraljestvo, samo dogovor, da ostanemo v Evropski uniji. V naslednjih mesecih se bomo morali soočati z negotovostjo in to negotovost bodo občutili tudi evropski državljani, ki živijo v Združenem kraljestvu, ter obratno. Ta dogovor ne zaščiti ustrezno njihovih pravic. In zgrožena sem, da to vprašanje ni bilo v ospredju vladnih pogajanj Borisa Johnsona. Prav tako me je sram, da se je morala za to boriti pogajalska skupina Evropskega parlamenta. Upam, da nas bodo v naslednjih mesecih podprli naši evropski kolegi in prijatelji. To bodo težki časi. Prosim, da ne popustite zahtevam Borisa Johnsona, zaradi česar bodo ošibljene pravice državljanov. Še naprej moramo tesno sodelovati kot sosedi, se boriti proti katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb in ohranjati mir v teh turbulentnih časih. Upam, da bomo ostali dobri prijatelji in zavezniki in nekega dne se bomo vrnili. You, Najlepša hvala, gospod Patton, ena minuta. Res ponosen sem, da sem glasoval za dogovor o izstopu, tako sem spoštoval tudi demokratično pristojnost naših državljanov, da se odločijo glede tega. Obljube Borisa Johnsona so me ohrabrile, ko je govoril tako o ribištvu, kot o nekaterih drugih političnih vidikih, ko je govoril o tem, da ne bo podaljšal teh pogajanj. In ko je včeraj govoril Giffer Hofstadt, je samo potrdil, da je bila to prava odločitev. Dejal je, da je imela Britanija preveč možnosti in opt-outov. Njegova predvidena prihodnost je to, da bo Evropska unija oduzela celotno suverenost državam članicam. In to prav gotovo ni lekcija tega dogodka, lekcija Brexita. Izstop iz gospodarske unije lahko pripišemo temu, da se umikamo od nadnacionalne vele sile, ki ni blizu državljanom. In to bi morali vedno podpreti. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Ward, izvolite. Hvala, v veliko čast mi je bilo služiti severozahodu Anglije v Evropskem parlamentu toliko časa. Delala sem z mladimi, sodelovala pri številnih programih Youth and Action, to je program, ki je postal Erasmus, in je združeval mlade preko meja. Glasovala sem proti dogovoru o izstopu, saj ne morem v dobri veri ratificirati in potrditi dogovor, ki bo uničil gospodarstvo, ošibil pravice državljanov in omejil priložnosti za te mlade, ogrozil tudi mir in stabilnost ter stabilnost škodil mednarodnemu ugledu Združenega kraljestva. Številni boste dejali, da je čas, da to sprejmemo, ampak menim, da je čas za prevzemanje odgovornosti in za iskrenost. To sicer nikoli ni bilo moje poslanstvo, ampak menim, da je pomembno upozarjati na številna delovna mesta v deprivilegiranih skupnostih, v Združenem kraljestvu, ki jim je pomagala tudi Evropska unija, medtem ko nas je Westminster ignoriral. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospode Lucy, ena minuta. Najlepša hvala. Ni bilo enostavno glasovati za dogovor o izstopu, ampak Boris je vložil nekatere spremembe in po teh pritiskih je obljubil, da ne bo tukaj nobenih podaljšanj po letu 2020 ali pa zagotavljanja enakih pogojev. In njegova strategija je tako dobila nekakšen demokratičen mandat in to moramo spoštovati. V naslednjih 11 mesecih bo moral dokazati, da se lahko drži obljub in mi bomo to spremljali. To čudovito demokratično gibanje, ki deluje v Združenem kraljestvu, bo navdih, navdih za vse tiste, ki menijo, da je demokracija ogrožena. Naše glasovanje je varovalo med nami državljani in pa institucijami, ki so se polestile oblasti. In zahvaljujem se številnim Britancem, ki so bili miroljubni takrat, ko niso upoštevali njihovih glasov. Z odpornostjo smo dokazali vsem po svetu, da je mogoče miroljubne spremembe doseči na miren način z glasovanjem. Najlepša hvala, gospa Fox, ena minuta. Jaz sem glasovala za ta dogovor, upoštevala sem tudi sporočilo številnih voljivcev v Združenem kraljestvu. To ni z Bogom, ampak nas videnje. Ne zato, ker bomo spet nazaj v Evropski uniji, ampak ker se bomo ponovno srečali kot prijatelji in enaki v strukturi različnih nacionalnih držav. Ne potrebujemo Evropske unije zato, da bi krepili svoje sodelovanje na ravni evropskih kolegov. Mislim, da moramo ostati v stiku. Sem ponosna evropejka, ampak dolžna sem Evropi, ne pa Evropski uniji, svoje vrednote. Mislim, da moramo prevzeti tudi nekatere lekcije razsvetljenstva in pa rusoja. Oda radosti je posvečena svobodi, ne pa nekakšnim političnim zavezam. Hvala tistim, ki ste bili odprti do Brexita, tistim na levici in desnici, ki podpirate demokratično prevzemanje odgovornosti. Srečno, nasvidenje, še naprej bomo v stiku. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kelhar, ena minuta. Hvala, jaz sem podprl, dogovor je stopil. Kaj je razlog za to? Potrebujemo urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. In tako se bomo lahko lotili tudi faze pogajanja o prihodnih odnosih. Če bi ta izstop zavrnili, bi bil lahko ta izstop nereden in to bi imelo veliko negativnih posledic za Evropsko unijo, pa tudi za naše državljane ter Irsko. Zdaj smo gotovili, da torej ne bo trdne meje na Irskem, ampak Videli bomo, kako bo z pravicami državljanov. V to imamo zdaj le slepo zaupanje. Kako bo s tem prihodnim dogovorom, pa moramo še videti. Imam torej resne pomisleke glede tega, kaj se bo zgodilo z irskimi državljani, ki si želijo ostati evropejci. Tisti, ki živijo na severnem Irskem, upam, da se njihove pravice ne bodo zmanjšale, se pa bo to zgodilo, če ne bomo poskrbeli za kontinuiteto spoštovanja načel velikega petka tekom celotnih pogajanj o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Najlepša hvala, gospod Huk. Ena minuta. Hvala, da ste zapeli z nami včeraj za vso prijaznost, ki ste jo izkazali britanskim poslancem. To je naredilo velik vtis. Skoraj bi zaustavili Brexit, ko je vlada izgubila svojo večino, se je pojavila nova vlada za vodjem ki so mu zaupali. Bi se lahko pojavila vlada, ki bi izupala koalicija in potem bi Brexit bil popolnoma v rokah ljudi. To se ni zgodilo. Mislim, da bi morali zdaj pozabiti na te napake iz preteklosti in se boriti za skupne interese. Kompromis ni nič slabega, tako kaj dosežemo. Menim, da lahko ponovno poskrbimo za to, da bodo mladi dobili priložnost, da se ponovno pridružijo Evropski uniji in lahko spodkopljemo Johnsonovo oblast v času naslednjih volitev, če bomo imeli dovolj poguma, da si podamo roke, ne le v Evropskem parlamentu, ampak tudi v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Kjučuk. Ena minuta. Najlepša hvala. Podporil sem dogovor o izstopu Združenega kraljestva iz EU, ne zato, ker bi mi bil dogovor še posebej všeč, ampak zaradi tega, ker je to edini možni dogovor in nismo našli trenutno nobene druge rešitve. To, kar najbolj potrebujemo, je neutralen, pragmatičen pogovor o tem, kakšni naj bodo odnosi v prihodnosti med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Potrebujemo urejen Brexit. Thank you kaj še potrebujemo, nadaljevati moramo z dobrim dialogom in poskrbeti za doseganje ustreznih ciljev pri odnosih med EU in Združenim kraljestvom. Veliko vprašanj se poraja, ampak najpomembnejše vprašanje je, ali lahko imamo celovite odnose z Združenim kraljestvom, če imamo na voljo samo 11 mesecev, da se izpogajamo glede tega. Jaz mislim, da je odgovor ne, nikakor se to ne bo zgodilo skrbi me naslednje. Seveda se bomo pogovarjali o varnostnih vprašanjih, o okolje varstvenih, podnebnih zadevah, o gospodarskih odnosih in tako dalje. Ampak kako bo s človekovimi pravicami, s pravicami evropskih državljanov, pa tudi državljanov Združenega kraljestva, tudi to mora biti del našega načrta, to je zelo pomembno in še naprej si bom prizadeval za to. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Palmer. Najlepša hvala. Včeraj je bil žalosten dan, ko je bil sprejet ta dogovor. Ta parlament je to podprl za precejšno večino in žal, nažalost bomo jutri zapustili Evropsko unijo. Ampak to se bo zgodilo brez moje podpore. Jaz enostavno nisem mogel glasovati za ta dogovor včeraj. Ampak seveda sprejemam to, kar se je zgodilo. Z žalostjo torej sprejemam, da zdaj zapuščamo Evropsko unijo. Ampak tisti, ki so zagovarjali Brexit, konzervativci in pa sama stranka za Brexit, ste tisti, ki morate zdaj prevzeti polno odgovornost za to, kaj se bo zgodilo zdaj. In iskreno povedano, upam, da lahko tlakujemo pot v prihodnost, po kateri bo laže hoditi tako da bo vse skupaj delovalo tudi za našo državo. Vendar pa se bojim, da je to nemogoč izziv in nemogoča naloga. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kohut. Ena minuta. Izstop Združenega kraljestva iz EU je nekaj, kar je zelo slabo za integracijo Evropske unije. Združeno kraljestvo je bila dragocena članica EU dolga leta. Čeprav seveda imamo jasne dokaze o tem, da se je v času kampanje širilo veliko lažnih informacij in novic. Ampak Britanci so se pač odločili in zdaj se moramo zazreti v prihodnost. Kot federalist iz Silezije sem prepričan, da je prihodnost v rokah Evropske unije. Združeno kraljestvo se seveda lahko umakne, zdaj pa moramo poskrbeti za to, da bomo poskrbeli tudi za škote, za irce, za angleže in prepričati jih moramo, da jih bomo sprejeli z odprtimi rokami. Zdaj pa še zadnje besede za vse prijatelje in prijateljice iz Združenega kraljestva. Nikoli ne boste sami. Hvala. Thank you. The next speaker, Mrs. Rafael. Najlepša hvala. Gospa Rafaela, ena minuta. My British friends, yesterday I... Britanski prijatelji, včeraj sem se morala soočiti z nemogočo izbiro, na koncu sem glasovala za zaščito pravic britanskih in evropskih državljanov, vsaj v bližnji prihodnosti. Nihče ne bo ničesar pridobil s Brexitom in tukaj na Evropskem parlamentu bomo izgubili kolege in dobre prijatelje. In jaz bom izgubila tudi nekaj svojih sosedov tukaj na plenarnem zasedanju. Za Luizo sva prišli sama maja in obe so upali, da bova lahko zaustavili brexit. Mladi in ambiciozni. V veliko veselje mi je bilo to, da sem si lahko delila ta prostor s tabo, da sem lahko s tabo sedela na plenarjih zasedenem, poleg tega pa si postala tudi ena mojih najboljših prijateljic. Brexit je postavil veliko ovir, ampak to ne bo zaustavilo najenega prijateljstva. Najlepša hvala, zahvaljujem se britanskim kolegom in veselim se dne, ko se ponovno snidemo. Gospod Le Breton, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. 29. januarja se je seveda zgodilo zgodovinsko glasovanje, ki jih ni bilo veliko v naši zgodovini, to je bilo glasovanje o izstopu, torej o Brexitu. Mislim, da moramo spoštevati suverenost britanskega ljudstva. To je nekaj absolutnega. Ta častitljiv narod je večkrat pokazal, kako so odporni v smislu svoje raznolikosti. Leta 2016 so se odločili za Brexit, potem leta 2019 in obenem so podprli tudi kandidate stranke za Brexit. In potem so drugič leta 2019 dali tudi parlamentarno večino Borisa Johnsona, ki jo je potreboval za to, da je lahko počastil odločitev britanskih državljanov. Na ta način so premagali tudi vse poskuse omejevanja Tuska, Junkerja in pa Vrhoštata. Bravo, dragi prijatelji, in veliko sreče v tej novi fazi nacionalne zgodovine. Najlepša hvala, gospod Miller, ena minuta. Ničonca, glasovalem za umov. Hvala lepa. glasoval sem za ta dogovor. S tem se bomo izognili popolnemu kaosu, ki bi izhajal iz izstopa brez dogovora. Upam, da bomo lahko poskrbeli tudi za vse obstoječe pravice evropskih državljanov, ki trenutno živijo v Veliki Britaniji. To vključuje seveda tudi moje so državljane. Brexit pomeni žalosten trenutek za vse nas, ki podpiramo evropsko integracijo, ampak včasih pač naredimo korak nazaj na mesto, da bi stopili naprej ta dogovor sem podparil, saj zagotavlja spoštovanje evropske zakonodaje v Združnem kraljestvu in mislim, da je to res jasno sporočilo. To vključuje tudi dožnost do sodelovanja in lojalnosti. In to bo veljalo za vse v Evropski uniji, ne le za tiste, ki se želijo izstopiti. Najlepša hvala, gospod Henan, ena minuta. Zdi se, da ga ni z nami. Ne. Zdaj pa gospod Lopez Aguilar, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ali je bilo to zadnje poglavje, mislim, da še ni napisano. Kako se je to zgodilo? V tolikih jezikih smo slišali ta stališča. Številni člani SD bi želeli podpreti ne skupaj z laboristi. Ampak to še ni konec. Še vedno potekajo pogajanja in veliko pogajanja še čaka. Dotaknili se bom številnih pomembnih vprašanj. Pravic državljanov, varstva podatkov, upravljanja z mejem, varnostnih zadev, migracijskih tokov, sodelovanja in tako dalje. Ampak dvoje se moramo naučiti, moramo še naprej sodelovati, si stati ob strani v teh pogajanjih, obenem pa moramo poskrbeti tudi za nekakšen povračilni ukrep, udarec proti lažnim novicam in dezinformacijah znotraj medijev. Ne bomo pogrešali teh glasnih podpornikov Brexita, ampak splošno gledano bomo zelo hudo pogrešali naše britanske, proevropejske prijatelje. Hvala, da ste bili tukaj, hvala, da si želite ponovno priti nazaj. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Joeva, ena minuta. Po treh letih in pol po dolgi sagi in neprestani politični drami gre zdaj za res. Seveda sem za obstanek Združenega kraljestva v Uniji, vendar sem morala glasovati za, ker sem naklonjena urejenemu izstopu ne pa kaotičnemu no deal izstopu ki bi sledil če ne bi potrdili tega dokumenta. ampak z odhodom združenega kraljestva se saga na žalost še ne zaključuje prehodno obdobje bo še bolj zahtevno in ključno za prihodnje odnose. jutri bomo pa izgubili pomembnega člana naše evropske družine to je dejstvo in dejstvo je da bomo pogrešali naše partnerje nekatere ne eh, čisto vseh dogajanje ki je vodilo do brexita moramo vzeti vendarle kot nek jasen signal razumeti ga moramo v luči sedanjega časa in stanja naših demokracij in poiskati rešitve ki bodo preprečevale dogodke podobne dogodke v prihodnosti. upam da smo se iz vsega kaj naučili um, in upam da bomo se zavedali tudi potrebnih reform unije poleg vsega da bi jo približali državljanom ter zaustavili širjenje dezinformacij in političnih manipulacij v njej. Thank you very much. Ne Najlepša hvala se, kaj pa gospod Nilsen. Thank you. Hvala za besedo. Glasovanje, ki je potekalo včeraj o ločitvenem sporazumu, je bilo dejansko težko. Vse je tudi povezano s prvotnim osnutkom, ki pa se dejansko razlikuje od tega, kaj sem si sam zamišljal. Recimo, ne vsebuje določb, ki bi zaščitili recimo otroke in zato res nisem hotel glasovati, ampak lani maja sem se tudi udeležil kot kandidat na volitvah. No, Johnson decembra je dobil mandat in je postal novi premijer. Sam niti ne moram spreobrniti demokratične vločitve britanskega ljudstva tako na referendumu leta 2016, kakor glede podpore Johnsona. Seveda tukaj ne bom samo ponavljal obljub Borisa Johnsona. Imam veliko pomislekov v zvezi s temi obljubami. Niti ne vem, ali mu bo uspelo na takšen način, da bo upošteval pričakovanja vseh državljanov. Upam pa, da nas ne bo razočaral vseh Britancev. Hvala. Sedaj pa gospod Tomek za eno minuto. Hvala za besedo. Ja, danes je zelo žalosten dan. Prihajam iz vzhodne Evrope in moram povedati, da je res žalostno, da naša močna Evropa, tudi zaradi Združenega kraljestva, sedaj izgublja zelo pomemb, enega člana svoje družine. Velika Britanija nam je res pomagala tudi v naši preteklosti, pa tudi pri priključitvi in našemu pristopu k Evropski uniji. Zato bi se rad zahvalil vsem Britancem, ki so ojačali Evropsko unijo. Jaz sem glasoval za ta sporazum, ampak odločitev je bila zelo težka kaj ti vem, da je okrog 350 milijonov ljudi v Evropski uniji, pa še ogromno ljudi v Združenem kraljestvu, ki hočejo biti naši državljani. Upam, da bo komisija uporabila vsa urode na voljo, da bo tudi zaščitila vse državljane. Najlepša hvala sedaj pa, gospod Sikorski, izvolite. Hvala za besedo. Dovolite mi, da pojasnim, zakaj sem glasoval proti temu sporazumu. Pa ne zato, ker ne cenim dela Mišela Barniera. Mislim, da je to tudi edina oblika sporazuma, ki je bila možna. Sam sem glasoval proti, ker pač mislim, da je Brexit slaba ideja. Na takšen način sem hotel dejansko potrditi moje prepričanje. To je bil slab korak 30 let so britanski mediji udarjali po Evropski uniji in so tudi širili dezinformacije. Zato sem proti temu sporazumu. In prosim tiste, ki so povzročili Brexit, da storijo naslednje. Karkoli se sedaj zgodi v Veliki Britaniji oziroma v odnosu z Evropsko unijo, vi ste to povzročili in morate prevzeti tudi odgovornost. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Tomc. Her, so to Mislim, da je ni v dvorani, sedaj dajem besedo gospe Kumpula Natri. Hvala za besedo. Včeraj sem glasovala v nasprotju za svojimi željami, res sem žalostna, zlasti za tiste Britance, ki hočejo ostati v naši evropski družini. Evropska unija je bila ustvarjena za ljudi in hoče ustvariti boljši svet v miru. Recimo, poglejmo si Erasmus podnebne politike, politike gostovanja v tujih omrežjih, starševski dopust za izboljšanje življenja otrok, tudi trgovinska politika je v pristojnosti Evropske unije, namen trgovinske politike je povečanje blagostanja vseh državljanov Evropske unije. Naša usoda je nekaj, kar nas povezuje in tudi v prihodnosti. se moramo spomniti vseh teh želja in potreb. Najlepša hvala tudi mojim britanskim prijateljem. Sedaj pa gospod Vales. Irska bi se želela, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, ampak treba je tudi spoštovati referendum iz leta 2016. Glasovali smo proti niški pogodbi, tudi proti Lizbonski pogodbi, pa tudi lani decembra smo glasovali proti. In če bi vodja laboristov strajal pri svojem in branil svoje stališča, potem ne bi tako hudo bil poražen na decembrskih volitvah. Z našimi državljani smo se posvetovali kar dvakrat. Z Britanci imamo zelo dobre odnose, sicer nismo navdušeni nad trenutno vlado, ampak naši prijatelji v Združeni kraljestvu so dejansko naši prijatelji. Bom tudi dejansko pogrešal zagovornike Brexita v naši dvorani. Pogrešal jih bom. Hvala. Sedaj pa za eno minuto gospod Lobes iz Turje Svajt. Hvala za besedo, sem španec. Predstavljam Španijo, ki ima zelo problematičen odnos z Združenim kraljestvom. V zadnjih 40 letih pa smo začeli živeti v nekem sozvočju in odkrili smo neko novo Združeno kraljestvo v okviru Evropske unije. In res mi je žal, da bomo morali sedaj tudi zapreti to poglavje našega dobrega sodelovanja. Kot so že drugi dejali prej, tisti, ki so povzročili Brexit, morajo tudi prevzeti odgovornost. Ko bo populizem zajel Veliko Britanijo, morate dejansko prevzeti odgovornost. Mi nismo krivi za Brexit. Moram pa vam tudi povedati, da bomo mi vedno branili pogumne Britance, ki so zadnja stoletja stali z nami. Res odkrili smo vašo dušo, ampak znotraj Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Vricijonova. Hvala za besedo. če je potekalo glasovanje o stopnem sporazumu in jaz sem podprla ta sporazum. Sicer obžalujem sami stop Združenega kraljestva iz Evropske unije, ampak pomembno je zagotoviti, da bodo naši prihodnji odnosi kar se da dobri. Brexit pa nam mora služiti kot neko opozorilo. Ja, ljudje so nezadovoljni z Evropsko unijo, tudi na češkem. Sicer to nezadovoljstvo ni tako hudo, kakor je bilo v Združenem kraljestvu, ampak treba je upoštevati, da so ljudje dejansko razočarani nad Evropsko unijo in to moramo tudi upoštevati v naši prihodnosti. Sama mislim, da je treba tudi prenoviti delovanje Evropske unije in jo tudi približati našim državljanom. Speaker. Najlepša hvala, sedaj pa. Gospod Maček, ki ga ni v dvorani, gospod Rovet, izvolite. Ja, res sem zelo žalostna, da evropski pogajalci, pa tudi evropski parlament, da so vsi enostavno popustili Borisu Johnsonu, ki je seveda sedaj ponudil dogovor, ki predvideva urejen izhod iz Združenega kraljestva. Sama sem glasovala proti, kajti ta sporazum dejansko ne upošteva želje večine Britancev. Sama časovnica je nesmiselna, poleg tega pa tudi ni nobene varnostne mreže. Ja, Brexit je najhujši trenutek v naši zgodovini ali bo Johnson sedaj res dejansko prevzel spet nadzor. Pripričana sem, da ne. Nik malo bo ugotovil, da je Združeno kraljestvo z izstopom tudi izgubilo svojo pomembnost in svojo slavo. In moj spomin in moje slovo je, da sem pripričana, da se bomo ponovno videli, ampak takrat, ko bo tudi nam bolje šlo. Sedaj pa gospod Roland. Ja, to je bila res čudovita oda Brexitu. Malo žalostna, ampak zelo poetična. Jaz sem pa glasoval za, ker verjamem v demokracijo. Že štiri leta se ukvarjamo s to sago, no končno pa je prišlo do volitev, ki so pokazale, da potrebujemo Brexit naša stranka je bila izvoljena v Evropski parlament, kjer dejansko nočemo biti, ampak hoteli smo tudi spremeniti zgodovino. In naša stranka je zaslužena za to, da je prišlo do tega sporazuma. Mi smo bili pogumni, mi se borimo proti establishmentu in proti dvostranskemu sistemu res končno smo dobili to, za kar smo glasovali leta 2016. Res sem ponosen na naše dosežke, ponosen sem na naše kolege. Ja, točili smo krokodilje solze, ampak prihodnost Velike Britanije je res svetla. Vedno vam bomo tudi kazali pot v boljšo prihodnost. Najlepša hvala, sedaj pa gospod pospiši za eno minuto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 zgodovini Evropske unije. Je pa seveda treba spoštovati odločitev Britancev. Sedaj pa lahko samo podprem in lahko podprem ta sporazum, ki predvideva urejen izhod iz Združenega kraljestva in ki tudi ščiti naše državljane, ki sedaj živijo v Združenem kraljestvu. V prihodnosti pa seveda moramo tudi okrepiti naše trgovinske odnose in se moramo tudi pomagati. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Dali za eno minuto. Hvala za besedo. Ja, seveda, slišala sem ogromno petja, pa tudi videla ogromno solz in sama mislim, da to prikazuje, da smo res ločeni od tega, kar se dogaja v realnosti. Mislim, da spohne razumete, zakaj je velika država članica zapustila Združeno kraljestvo. Gi se je včeraj objemal in se spraševal, kako je sploh prišlo do tega, vse je krivil ne pa sebe in ne Evropske unije. Gre za unijo, ki ne razume svojih problemov. Gre za unijo, ki dovoljuje fiskalne predpise, da se kršijo za orože, ne pa za gradnjo novih stanovanj za brezdomce. Gre za unijo, ki govori o demokraciji povsod, ne pa doma, ko Španija udriha po kataloncih. Ja, ogromno razlogov je, zakaj potrebujemo reformo. Jaz sem glasovala za sporazum, sicer je to najmanjše zlo, niti nočem trdne meje, ampak Evropska unija mora prevzeti odgovornost, če bo prišlo še dodatnih problemov. Najlepša hvala, gospa Fitzgerald, za eno minuto. Ja, danes zjutraj, pa tudi včeraj, smo čutili globino čustev drugih držav in drugih članov zaradi našega izstopa. To je bilo zelo pristno, kajti ta čisa so tudi pokazala, da je prišlo do konca 47 let miru, partnerstva, sodelovanja, podiranja meja in preprek. To je bilo zelo pristno pomembno, Velika Britanija je tudi sooblikovala demokracijo v Evropski uniji. Sedaj pa se moramo usmeriti v prihodnost. Nihče ne pozna in ne more predvidevati oblike Združenega kraljestva po Brexitu. Na to še moramo počakati. Sedaj pa je čas, da zgradimo nove odnose. In upam, da bodo pogajanja potekale na takšen način, da bomo dosegli takšen dogovor, ki bo koristil tako Evropski uniji, kakor Združenemu kraljestvu, tako na področju okolja, prehranske varnosti in tudi drugot. Je pa res, da moramo pomagati našim državljanom, ki si želijo res tesnih odnosov z Evropsko unijo. Hvala, gospa Višnjevska, z eno minuto. Hvala za besedo. Moram povedati, da spoštujem odločitev britanskega ljudstva, zato sem tudi glasovala za ta sporazum. Zagovorniki Brexita so veliko krat govorili in dejali so, da nacionalni parlamenti ne morejo zaustaviti evropske zakonodaje mislim, da moramo tudi potegniti določene nauke od Brexita. Države članice morajo ohraniti svoje pristojnosti. Evropska unija ne bo enaka brez Združenega kraljestva, ampak od tega se moramo še nekaj naučiti. Moramo razmisliti o naših prihodnjih odnosih. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Sarjuš Volski. Madam President, I voted against. Hvala za besedo. Glasoval sem proti temu sporazumu. Ne, da bi nasprotoval proti sporazumu, ampak da bi simbolično glasoval proti Brexitu, ki je velika napaka. Napaka hudega obsega. Je tudi velika zgodovinska evropska saga in politična drama z hudimi strateškimi posledicami, ki jih sedaj še ne moremo dojeti. Moramo pa kriviti tako Evropsko unijo, kakor tudi Združeno kraljestvo. Res ne vem, zakaj smo izgubili Združeno kraljestvo, zakaj smo se izneverili našim državljanom. ampak vseeno bomo oslabljeni. Kaj ti treba povedati, da je gospodarstvo Združenega kraljestva enako v obsegu 19 velikih podjetij? Soočamo se z hudimi grožnjami od znotraj in od zunaj. In res moramo razmisliti, in se pogledati razloge za izstop. In še gospod Čovn za eno minuto. Gospod Čovn, hvala za besedo. Dovolite mi, da se zahvalim voljivcem iz Velsa, ki so me izvolili, da zagovarjam njihove stališče in sicer, da bi ostali v Evropski uniji. Res preživela sem najlepše in tudi najhujše čase v zadnjih letih. Najlepši časi so bili, da sem se borila za solidarnost, hotela sem, da se upošteva tudi šeljevi či najvoljivcev v Velsu, ki so glasovali za to, da Evropa Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Poleg tega sem glasovala tudi o pokojnini in o drugih pomembnih zadevah. Wales bo seveda igral svojo pomembno vlogo v Združenem kraljestvu in tudi v Evropski uniji, kajti povezujejo naš skupne vrednote solidarnosti. Bi se pa rada tudi zahvalila vsem kolegom, v Evropskem parlamentu, pa tudi doma in tudi svojemu sinu, za katerega sem tudi šla na volitve. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Žonca, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Včeraj sem glasoval tako, kot so želeli državljani Združenega kraljestva mi na polskem dobro vemo, kaj je suverenost. In zato spoštujemo suvereno odločitev državljanov Združenega kraljestva. Na polskem tudi dobro vemo, da je ravno v Angliji nastal temeljni dokument, ki govori o svoboščinah državljanov, torej velika listina svoboščin. To je bilo pred 805 leti, ampak jutri je tudi še en dan. Jutri se bo začelo prehodno obdobje in veliko lahko v tem parlamentu naredimo dobrega za dobre odnose med EU in Združenom, Združenim kraljestvom. Prav tako bom polske poslance skušal nagovoriti, da podpirajo to, kaj ti šlo bo tudi za odnose na nacionalni ravni. Tako da bom skušal zagotoviti kaj najboljše odnose. Vam, Britancem, pa želim vse najboljše in prosim, poskrbite tudi za Poljake, ki pomagajo ekonomiji Velike Britanije. Hvala lepa. Děkuji bardzo. Hvala lepa. Naslednji gospod Polčak, ga ne vidim, tako da dobi besedo gospod Čambacki, minuta. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Хваля липа. Гласовал съм за тази sporozum, kajti to je bila suverena volja Britancev, to je bila odločitev britanskih državljanov. In to so storili ne zato, ker je kdo ustrajal pri tem, temveč zato, ker so se želeli zoprstaviti britanskim birokratom, ki so želeli ugrabiti suverenost, ki želijo zapleniti zastave. In današnja razprava je bila tudi zelo povedna kajti predsedujoča, predsednik ne doluje, dovoljuje uporabe zastavic v dvorani. Zato so državljani EU glasovali za Brexit. Ne morete prepovedati nekomu, da se počuti Britanca, Čeha ali Bolgara, ker je to nekaj posebnega. Ko se to zgodi, pač želijo ta prostor zapustiti, ker niso dobrodošli, se ne čutijo dobrodošli. lahko prepoveste uporabo zastavic, ne morete pa jim tega prepovedati v srcu. In to se morajo naučiti britanski birokrati, če želijo imeti EU še v prihodnosti. In sedaj še zadnji govornik na to temo, gospod Monti, prosim. Hvala lepa. Morate biti noter, da greste ven. Zato smo s kolegi prišli sem. Gotovo je ta sporozum v odhodu slab ampak sem glasoval za njega, kajti Nigel Farage je osebno dejal, božičom se tudi, da ne bo po 31. decembru podaljševanja prehodnega obdobja, kajti Združeno kraljestvo bo zapustilo EU, ki je napolnjena z iluzijami. Tako ima Združeno kraljestvo veliko moč. Lahko zaščitimo ribištvo, lahko zaščitimo različna področja, sprejmamo našo zakonodajo in kričemo na odgovornost naše politike. Sedaj imajo naše cvetice bolj prijeten von kot prej, zato sem glasoval za odhod. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka. Parlamentarni koledar, dnevnik za 7, 2021. Samo enega govornika imamo, gospoda Pospišila. Minuta, prosim. paní předsedající. Hvala lepa, predsedoča. Podprl sem ta koledar. Naj pa razložim svoje stališče glede tega, kaj ti mislim, da pri potrditvi tega koledarja nismo upoštevali dela poslancev v nacionalnih državah. Delo politika se ne odvija samo v Bruslu in Strasburu, ampak tudi v državah članicah. Podprl sem ta koledar, ampak mislim, da ni dovolj tedno za volilne okraje. Pa ne zato, ker si želim več prostega časa. Želim si več časa za politično delo po državah članicah, na češkem. Govorili smo o odaljenosti, distancije EU od državljanov EU, če nismo po državah članicah, potem tudi integracije ne bo. Hvala lepa, sedaj pa parlamentarni koledar delnih zasedanj 2022. Spet tudi samo en govornik, gospod Pospišil, prosim, minuta. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. V tem primeru velja enako. Točno to, kar sem dejal v prihodnje moramo podpreti tudi delo poslancev v naših volilnih okrajih, zato da bomo torej imeli več turkiznih tednov. To ne pomeni, da delamo manj. Politično delo v naših volilnih okrajih je izjemno pomembno. Če ne želimo, da se razvijajo protievropski trendi, potem je pomembno za tiste, ki verjamemo v EU, da to razložimo našim ljudem. Če ne bomo imeli časa za voljeno kraj, ne bo časa za državljane. Torej, zavedamo se. Tako bi imeli več časa za politično delo, ne pa več prostega časa. Hvala lepa. Sedaj pa univerzalni polnilnik za mobilno radijsko premo, predlogi resoluciji. Gospa Šojdrova, minuta. Ja. Hvala lepa kolegice in kolegi. Na koncu sem podprla to resolucijo. Strinjam se s pozivom komisiji, da je potrebno ukrepati. Potrebno je spremeniti direktivo o audiovizualni opremi. Prav tako je potrebno podpreti razvoj novih tehnologij. 2016 je vsak državljan proizvedel 16 kg električnih in elektronskih odpadkov. To je več kot poprečje, globalno gledano. Če želimo izvajati zeleni dogovor, bo univerzalni polnilnik samo še korak naprej, da izboljšamo naše okolje. Tako bomo vrčevali zviri. Moramo se zavedati, da tukaj gre za isti format tudi za tablice in tako dalje. Zato sem podprla to. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pep. Hvala lepa, predsedoče. Podprl sem priporočilo za univerzalne polnilnike. Veliko imamo teh polnilnikov, ki so že zastareli, veliko kablov, ki jih ne potrebujemo. Štiri otroke imam v letih s telefoni, računalniki, igranimi konzolami, ščetkami. Smo sedaj nakopičeš že štiri škatle različnih polnilcev in tako dalje. Pa jih ne želimo reciklirati, ker se bojimo, da jih bomo še potrebovali, zato jih navržemo stran kot drugi v gospodinstvih. Vsakokrat, ko kupimo kaj novega, dobimo nadaljne kable in polnilnike. Vsi so različni od drugih. To je nepotrebno, smešno in čas je, da se to spremeni. Thank you, Mrs. Višnjevska. For... Gospa Višnjevska, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Gospe in gospodje, seveda sem podprla to resolucijo o univerzalnih polnilnikih. Mislim namreč, da obstoječe razmere niso smotrne. Kopičimo polnilnike pri nas doma, v pisarnah, polnilnike, ki se jih ne da več uporabiti. Potrošniki pa se soočajo s tem, da morajo kupovati vedno nove in nove polnilnike za vsako novo napravo. Tudi, če govorimo o istem proizvajalcu, in to so absurdne razmere. Isti proizvajalec, pa potrebujemo različne modele polnilnikov. Torej, če resnično želimo preiti na dejanja, potem je to korak prav smer. Bardzo... Hvala lepa. Kelleher, minuta. Of the resolution as well. Hvala lepa. Tudi sam sem podporil to resolucijo. Kar se tiče okoljske škode, so kabli in polnilniki, ki jih imamo vse posod polno, nekaj škandaloznega. Gotovo smo sposobni, kar se tiče inovativnosti in tehnologije, zagotoviti, da lahko razvijemo polnilnik in kable, ki so univerzalni in ki lahko storijo to, kar ta resolucija skuša storiti. Gotovo imamo predale in omare po gospodinstvih, po EU, polne starih kablov in starih polnilnikov. Kot so dejali predhodniki, se temu ne odrečemo, ker se bojimo, da jih bomo še potrebovali na njih se nabira prah, z tisoče kilometrov kablov in polnilnikov v gospodinstvih, kot sem dejal po vsej EU. Tako da pozivam e e komisijo, da je dejavna, da sodeluje z industrijo in da zagotovi, da bo duh te resolucije dosežen, da bomo imeli univerzalni polnilnik vsaj za gospodinstva, če ne še zakaj več. Hvala lepa. Ganča, ne vidim je. Sedaj pa gospod Lopes iz Turis White. Minuta. Hvala za besedo. Ja, končno nam lahko malo komisija pomaga v našem vsakdanjem življenju. Na takšen način lahko približamo Evropsko unijo našim državljanom. To smo storili tudi z gostovanjem v tujih omrežjih in to lahko sedaj storimo tudi s temi kabli, ki se kopičijo v naših domovih, pa ne vemo, kaj bi z njimi. In mislim, da bodo na takšen način naši državljani bolje razumeli, zakaj imamo sploh Evropsko unijo. Jaz sem sicer za enotni trg in za prost pretok blaga, ampak vsi ti kabli in vsi ti polnilniki, to je popolnoma nesmiselni. Res sem vesel, da smo dosegli nekaj enostavnega, pragmatičnega. Hvala lepa. Gospa Peliti, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Glasovala sem za to besedilo, Zato da pošljemo odločno sporočilo komisiji. Že leta komisija razpravlja, govori, da moramo ukrepati, danes pa se ne moramo zanašati samo na dobro voljo podjetij. Obžalujem, da v tem besedilu ničesa ni. Ni omembe digitalnega lobija, ki pritiska na komisijo in ki povzroča inercijo. To je socialno vprašanje, okoljsko vprašanje in moramo zmanjšati naše elektronske odpadke, če ne bomo ukrepali, če ne bomo imeli univerzalnega polnilnika, kako bomo pa se odzvali, kako bomo delovali za ekologijo in za planet? Če želi komisija biti zelena, mora konkretno delovati takoj, zato da predlaga obvezujoče ukrepe. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Gospa Vreconova, minuta. Dobrý den, paní predsedající. Še enkrat dober dan, predsedoča kolegice in kolegi. Sama nisem glasovala za to resolucijo. Seveda tudi meni ni všeč, da nimamo univerzalnega polnilnika, ampak lahko to imenujemo novi tehnološki razvoj v zadnjih petih letih. Ko vidimo, da so razlike gromozanske, okrog 30 različnih tipov imamo polnilnikov, pred nekaj leti jih je bilo samo nekaj univerzalni polnilnik bi to sicer ostavil. Imeli bomo tudi nove tehnologije v Ameriki in Aziji, ki pa ne bodo na voljo nam. Tako da ne smemo od zasebnih podjetij zahtevati, kaj početi in diktirati tempo. To lahko govorimo samo, ko ščitimo zdravje. To pa ni ta primer. Glavak, prosim. Glavak. Very much podrala sam ovu rezoluciju a želim podsjetiti da je klub hvala lijepa podprao sam tu rezoluciju als je že pred desetimi leti zagovarjal univerzalni punilnik za mobilno radijsko opremo in enotni trg je osnova temelja EU, integracije EU in to je tudi gonilo gospodarske rasti. Po svetu se ustvarja okrog 50 milijonov ton elektronskih odpadkov, mi smo drugi največji z 12,3 milijonov ton. V okviru zelenega dogovora želimo zmanjšati onesnaževanje okolja z različnimi pobudami in ena od njih je gotovo tudi ta univerzalni polnilnik. Potrebno je upoštevati tudi nove tehnologije, naprimer brezžično polnjenje in rešitve, ki jih to ponuja. Vsakim nakupom nove naprave potrošniki morajo kupovati nove polnilnike in to potem povišuje tudi eh, stroške nakupa. To ni samo rešitev za okolje, to je tudi zmanjševanje stroškov za potrošnike in tako ščitimo njihove pravice. Ko bomo imeli univerzalni polnilnik, bomo tako zaščitili ne samo potrošnike, temveč tudi svet, v katerem živimo, tako da bomo promovirali zavest o zaščiti okolja. Hvala lepa. Wallace, minuta. President, E- Hvala lepa, skoraj 50 milijonov ton elektronskih odpadkov na globalni ravni imamo. 6 kg na osebo v Evropi. Zdaj, evo, 2016 smo bili pri več kot 12 milijonah ton. To ustreza več kot 16 kg na osebo, torej trikrat nad poprečjem. Zelo veliko različnih tipov polnilnikov imamo za mobilne telefone in druge mobilne naprave. To je noro za potrošnike. Prav tako pa prispeva kot odpadkom. Prostovoljni dogovor ni bilo. In potrošniki morajo še kar kupovati nove polnilnike. To so nore razmere, glede na to, da se soočamo z okoljskimi težavami. Apple tudi aktivno mobira, lobira, oprostite, da ne bi imeli univerzalnega polnilnika. Predolgo pa komisija že zagovarja interese Apple, pred interesi potrošnikov in državljanov. Enkrat je sedaj komisija storila prav in je zahtevala 13 milijard evrov, ki jih mora Apple plačati. Irska vlada pa tega ni sprejela, čeprav ta denar potrebujemo. Hvala lepa, Kelly, minuta. Podpiram to pobudo. ELS poziva k temu že zelo dolgo časa, odkar sem poslanec. Enostavno, za pamet je, da imamo univerzalni polnilnik za mobilne telefone, tablice, Kindle, Fitbite in tako dalje. Tako bomo zmanjšali odpadke, pa ne samo to. Prav tako počnemo to, kar moramo početi, olajšati življenje za evropske državljane. To je torej priložnost, da spremenimo življenje ljudi. Vsi vemo, da je preveč kablov in polnilnikov v naših domovih. To je približno 50 milijonov ton globalno odpadkov vsako leto, kot je gospod Valas ravno kar omenil. Zato pozivamo komisijo, da predlaga ambiciozen, obsežen načrt. Na naslednjih šestih mesecih bi naj imeli univerzalni ponjenik za pametne telefone. To se že dolgo pripravilo, dolgo, veliko dela smo potrebovali, da smo prišli do vsem, ampak sedaj končno vidimo napredek pri tem pomenem vprašanju. To je boj, kjer moramo zmagati, kot smo imeli tudi pri roamingu. Hvala lepa. In še zadnja govornica na to točko, gospa Ganča. Hvala lepa, predsedoče. Govorila bom v italijanščini. Nisem podprla te resolucije, kar se tiče možnosti standardizacije polnilnikov z radijsko opremo naprimer tudi za naše pametne telefone. Prepričana sem namreč, da govorimo o svobodi izbire za potrošnike in to je tisto, kar je resnično pomembno. Prav tako želim povedati tudi nekaj o postopku. Evropska unija, če resnično želi prevzeti vodilno vlogo, potem mora razumeti, da njena vloga ni poseganje v svobodo izbire ljudi in v svobodo delovanja podjetij, ki so pravi vir bogatstva. Kaj morajo storiti? Odstraniti uvire, ki obstajajo, kar se tiče prostega pretoka evropskih proizvodov. Biti moramo previdni, torej, da ne bomo padli v roke okoljskih populistov. Seveda moramo ščititi okolje, ampak politike bi morale temeljiti na znanstvenih dognanjih. Hvala. Thank you, Vimu. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka, razlika med plačami moških in žensk. Najprej gospa Šoj, druga minuta. Slova, pani, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Razlika med plačami moških in žensk, ki znaša 16 odstotkov v EU, je nekaj, kar je zelo nepravično. Čeprav v nekaterih državah videti napredek, pa je ta prepočasen. EU je sprejela številne ukrepe, to je res, za pomoč državam članicam pri izboljšavi razmer. To je tudi vprašanje subsidijarnosti. In tudi države članice si morajo prizadevati za izboljšave direktiva o uravnoteženem poklicem in družinskem življenju je zelo pozitivna. To lahko pomaga staršem, da so lahko poklicno, da oni pa tudi preživijo več časa z otroki. To je prava pot. Sem se pa vzdržala pri tem glasovanju, ker se ne strinjam, da bi EU morala urejati to vprašanje ne smemo zadajati preveč obvez zasebnemu sektorju in državam članicam, da bodo jo potem spreminjati zakonodajno, primer pri tem vprašanju. Hvala lepa. Lizi, minuta. Grazie. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoča. Kar se tiče evropskih vrednot, je enakost med moškimi in ženskami najpomembnejša, pa tudi seveda človekove pravice. Spremeniti pa moramo zaznavo kot, da so ženske tiste, ki morajo samo po sebi umejeno skrbeti za otroke, starše in da tako delo ni pomembno. Ta kulturna revolucija, če bi se naj zgodila, mora dovoliti večjo odrežbo žensk v ekonomiji in mora potem podpirati tudi rast nisem glasoval za to resolucijo. Ne, da se ne strinjam s tem, ampak nekateri predlogi, ki prihajajo strani komisije, glede plač in glede poblastil držav članic, in tudi kar se tiče vloge MSP-jev, so pa take, da tega ne morem podpreti. Breme, razlike med plačami in med spoloma, ne sme biti na plečih podjetij resnično moramo spremeniti kulturo. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Peter, ena minuta. Podprl sem rezolucijo za pravičnejšo plačo, tako moških kot žensk, seveda bi jih morali bolj pravično obravnavati tudi na delovnem mestu. In Združeno kraljestvo je v bistvu v prednosti pred Evropsko unijo na tem področju, tako kot pri številnih drugih področjih. Ampak zakaj Evropska unija ne priznava tega, da bi morali enake pravice razširiti tudi na vse tiste iz etničnih in rasnih manjšin? Jaz sem že večkrat poudarjal institucionalni rasizem Evropske unije. Dejstvo, da kljub temu, da 10 odstotkov evropskih državljanov prihaja iz rasnih in etničnih manjšin, še nikoli nismo imeli temnopotega komisarja ali pa višjega funkcionarja. V vsem času, ko sem upravljal svoj mandat, sem se odeležil 113 sestankov odborov in plenark in nikoli nismo videli temnopoltega predstavnika na katerem koli od panelov ali pa predsedniških odrov. In to že kaže v veliko na veliko diskriminacijo. Seveda moramo poskrbeti za enakost med spoloma, ampak mislimo, da svet, ne parlamentne komisije ne bodo nikoli združeni v raznolikosti, dokler ne počistijo pred svojim pragom. Hvala. Najlepša hvala, gospa Višnjevska. En minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sem ena izmed avtoric v imenu EKR pri tem doseju, torej razliki med plačami moških in žensk. To vprašanje smo obravnavali ne le na Evropskem parlamentu, ampak tudi druge. Ženske plače so v poprečju 16 odstotkov niže kot plače moških. In na Polskem je plačna vrzel med najnižjimi, najmanjšimi v Evropski uniji. Ta resolucija poudarja dejstvo, da moramo okrepiti v strud, ki ga vlagamo v reševanje te situacije in obenem poskrbeti za izvajanje načela enake plače za enako delo. Potem pa tudi obveznost skrbi za otroke, nege starejših in bolnih. Zavedati se moramo tega, da za to ponavadi skrbijo ženske v družinah in zaradi tega morajo izbrati pogodbe za delni čas. Mislimo pa, da z resolucijo ne, sme, ne bi smeli kršiti pravic oziroma spoštovanja sorazmernosti, kar bi le škodilo sami industriji in trgu dela. Zdaj pa gospod Miller, ena minuta. Mikrofon, prosim, zagovornika. Najlepša hvala. Jaz sem podparil to resolucijo. In to zato, ker mora EU odpraviti plačne razlike. Ženske, kot smo slišali, zaslužijo v povprečju 16 odstotkov manj kot moški v Evropski uniji. To pomeni, da v resnici delajo dve, dva meseca dlje kot moški brez plače. Dva razloga sta za to. delna zaposlitev, omejevanje napredovanja in tako dalje. Poleg tega ženske prevzemajo tudi skrb za otroke, bolne, starejše in tako dalje. Enakopravnost je ena od temeljnih vrednot Evropske unije, ampak zelo je omejena in zato moramo izvajati konkretne ukrepe, da bomo dosegli tudi dobre rezultate. Mislim, da moramo preprečevati poklicno segregacijo, več pravic moramo podeliti tistim staršem, ki delajo in oben moramo odpraviti seveda razliko med plačami nasploh. Najlepša hvala, gospa Ward, en minuta. Najlepša hvala, naslednji teden po 47 letih progresivnega glasovanja na Evropskem parlamentu na Evropskem parlamentu ne bo več progresivnih laboristov, ki bi lahko podprli tako pomembno vprašanje za žensko, kot je razlika med plačami. Želela bi posvetiti ta nagovor predvsem svojim kolegicam, ki so se borile za enakost med spoloma. Bile so zame velik navdih in bodo pomemben navdih tudi za naslednje generacije. Upam, da bodo poskrbeli za to, da ne bom med zadnjimi britanskimi laboristkami, ki tukaj govorijo. Hvala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 judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. gospod kelleher ena minuta. najlepša hvala. Seveda je pomembno to vprašanje razlike med plačami žensk in moških. Evropski parlament bi se moral še vedno soočati z neenakostmi, ki smo jim še vedno priča na delovnem mestu. Kot oče dveh hčera bi si želel ustvariti Evropo, ki bo poskrbela za enakopravno obravnavanje žensk, ki bo poskrbela priznavala tudi raznolikost na delovnem mestu in poskrbela za enako plačo za enako upravljeno delo. Prizadevati si moramo ne le zato, da bi premustili to plačno vrzel, ampak tudi zato, da razliko med plačami odpravimo. Najlepša hvala, gospod Huk. Mislim, da ne smemo neenakovredno obravnavati moških in žensk. Prav gotovo je ena od meritev razlika med plačami. 16 odstotkov manj zaslužijo ženske v Evropski uniji v povprečju, pa še nekoliko manj v Združenem kraljestvu. Nekateri pravijo, da je to zaradi nekaterih inherentnih razlik v delu, ki, se, ki jih opravljajo moške in ženske. Ne, mislim, da si večje organizacije in multinacionalke institucije lahko privoščijo rekrutirati moške na mesto ženske. Zakaj se rekrutira več moških kot žensk na določena področja? Deloma zato, ker moški dominirajo tako sindikatom kot tudi multinacionalkam. In iz tega izhajajo neenakosti. Kot evropski poslanec sem se vedno zanašal tudi na razmislek o prihodnosti moje hčerkice. In zato vse pozivam k temu, da poskrbite za enakopravnost moških in žensk. Hvala za besedo, predsedojoča. Seveda sem glasoval za to resolucijo, pa ne zato, ker bi tukaj želel slediti politični levici v Evropski uniji, ki seveda ima popolnoma zgodovinski pristop do feminizma, ampak tudi sam imam hčerko in si želim, da bi živela v pravični prihodnosti in da ne bi trpela zaradi plačilnih vrzeli. V naši državi tudi trenutna levičarska vlada še nič ni storila, da bi premustila te izzive v Evropski uniji imamo ogromno žensk, ki se sooča s tem izzivom in zato moramo seveda podpreti to resolucijo. In to sem tudi podprl v imenu naše politične stranke. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Bompar. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, to resolucijo potrebujemo opominja nas na gospodarsko in strukturno neenakost med moškimi in ženskami. Znotraj Evropske unije je vrzel plače kar 40 odstotkov, če to vključimo še stopno brezposelnosti in pa pomankljivo vključevanje na trg dela. To vključuje tudi pokojnine. Ženske dobijo 37 odstotkov manj penzije kot moški. Mislim, da moramo v Evropi skupaj z Evropsko komisijo poskrbeti za ustrezne pokojnine. Kljub nasprotovanju francoskih državljanov želi predsednik Macron upeljati sistem pokojnin po točkah. Za 90 odstotkov se bodo zmanjšale pokojnine po uvedbi takšnega sistema. Prosim, da ta hemicikl podpre francoske državljane pri tem boju, ki ga bijemo že dva meseca. In prosim, da naredite vse za to, da zatrete te načrte. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šajbi. Ena minuta. Merci, merci, madame la présidente. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Glasovali smo o besedilu, o razlikah med plačami žensk in moških. Razlika v pokojninah znotraj Evropske unije je 37 odstotkov, torej 37 odstotkov manj pokojnin za ženske. Še nekaj, kar je zanimivo v tem besedilu, je, da pozivamo države članice k temu, da zmanjšajo te vrzeli v pokojninah. Obenem pa ženskam zagotovimo minimalno pokojnino, ki bo dostojna Ampak pri nas v Franciji predsednik Macron počne ravno nasprotje svojo reformo pokojninskega sistema. V tem njegovem predlogu bodo ženske glavne poraženke. Če ženske prekinjajo svojim delom tekom svoje karijere, ko recimo rodijo, imajo otroke, zaradi tega ženske ne zberejo zadostnega števila točk, da bi lahko uživale to polno pokojnino. Prosim, da Evropski parlament poskrbi tudi za poziv za gospoda Makrona. Gospod Makron, dve izbiri imate danes. Ali boste še naprej dobri učenci Evropske komisije, ki si seveda želi poskrbeti za ustrezno porazdelitev pokojnin, ali boste podprli tudi demokratično izvoljen Evropski parlament. Potem pa druga možnost, potem lahko enostavno opustite ta pokojninski sistem in to reformo. Prosim, da se držite časovnih omejitev. Naslednji gospod Rajl. Predsedujoča, o čem govorimo danes? Govorimo o enakem plačilu za enako delo. In to neodvisno od spola. Za me je to najbolj običajno na svetu, ampak žal ni bilo vedno tako. In na srečo smo veliko dosegli. 20. stoletje je bilo stoletje emancipacije, hvala Bogu. In sedaj smo v 21. stoletju in moramo ugotoviti, da ženske v EU 16 odstotkov zaslužijo manj kot moški. To je zame škandalozno, ampak zakaj pa je tako, to se moramo vprašati. Predvsem zato, in tu moramo biti iskreni, ker ženske imajo otroke in zato delajo nezapolnjen delovni čas, imajo slabše možnosti za napredovanje in za nadano kvalifikacijo. Potrebujemo torej ustrezno družinsko politiko. Ženske, ki imajo otroke, morajo dobiti podporo. To mora biti osredotočenost naše politike v prihodnosti. Ustrezna družinska politika in prav tako je ta razlika v plačah v katoliških državah na Polskem veliko manjša kot v državah, kjer vlada levica. Hvala. Hvala, spoštovani kolegi. Morali bi zaključiti že zdaj, dovolila bom, da nadaljujete, ampak prosim, da se držite časovnih umetov. Gospa Deli, najlepša hvala, gospa predsednica. Prava sramota je, da v Evropski uniji leta 2020 ženske dobijo 16 odstotkov manj na uro kot moški. In to preden upoštevamo pri tem tudi neenake stopne brezposobnosti moških in žensk. Ne moremo več tolerirati tega, da bi morale ženske morale plačevati zaradi porodniškega dopusta in pa zaradi dela doma. Na koncu nas bo to pripeljalo v situacijo, ko po vsem tem suženstvu morate se soočiti z 37 odstotkov vrzeljo v pokojninah. Predolgo se ukvarjamo s simptomi in ne z temeljnimi vzroki. Deregulacija dela, prekarno delo, vse to nesorazmerno in negativno vpliva na ženske. In če se ne bomo s tem sootili, bo ostala tudi razlika med plačami moških in žensk. Jasno moramo povdariti, da ženske ne morejo ostati sužnje ali celo sužnje sužnjo, sicer mislim, da nas bo to bremenilo za vedno. Gospod Wallace. Statistike o razlikah v plačilu so bile že izpostavljene in to je prav gotovo sramotno. Ampak pomembno se je zavedati tudi dolgoročnih učinkov neoliberalne politike, ki jo usiljuje Evropska unija. Ta še poglablja vrzel med ženskami in moškami. moškimi. Pomembno je, da komisijo pozivamo tudi k temu, da ne spodbuja nobenih političnih priporočil, zaradi česar bo prišlo do regularizacije delovnega časa in delovnega trga do privatizacije javnih staritev in pa tudi samih sistemov socialne varnosti. Prav tako ne smemo spodkopavati vloge sindikatov. Poglejte si, kako dolgo je trajalo, da je naša država Irska priznala ženskam nekatere reproduktivne pravice. Tako zelo dolgo je trajalo. Diskriminacija med žensk pa pravzaprav izhaja iz širšega konteksta deregularizacije delovnega trga in pa liberalizacije. To se mora spremeniti. Gospe Vrecionove ne vidim. Naslednja je Francis Fitzgerald. Evropska unija je vedno zagovarjala enakost med spoloma. In to velja tudi v primeru te resolucije o razlikah med plačami moških in žensk. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste podprli to resolucijo. Mislim, da smo dobro sodelovali znotraj Evropskega parlamenta. Tudi ELS je to podprla. Leta 2014 smo imeli resolucijo in takrat je postalo jasno, da ne izvajamo dovolj ukrepov za to, da bi odpravljali to razliko v plačilih, pa tudi samo vrzel med pokajninami. Ta znaša 36 odstotkov, plačna vrzel pa 16 odstotkov. Ampak podjetjem tako manjšim kot večjim, potem vladam, medijem bi želela povedati, da se morate zbuditi. Kmalo bomo sprejeli direktivo, na osnovi katere bo obvezno poskrbeti za večjo plačno transparentnost, obenem bo tudi več revizij, delavci bodo morali imeti več pravic in zagotoviti bo treba večjo primetljivost v plačilu med različnimi delovnimi mesti. Ta osnutek resolucije pomeni tudi izrazitev sporočilo Evropskega parlamenta, da smo resni glede te problematike. V nekaterih državah članicah so se pravzaprav plače še manjšale od tistega priporočila leta 2014 in to moramo obsoditi. Gospod Kolaja, ena minuta, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot delegacija piratske stranke smo glasovali za to resolucijo. Razlika med plačami moških in ženskih je resno vprašanje, s katerim se moramo soočiti. Glasovali pa smo proti določenim delom besedila, naprimer v 13. odstavku, ker je bilo govora o binarnih kvotah med spoloma. Po našem mnenju to ni ustrezen instrument za reševanje te vrzeli. Spretnosti in znanje sta ključna vidika kvalifikacij, ne pa to, ali ste uvrščeni v določeno kategorijo. Tako kot smo navedli v našem političnem programu, potrebujemo dolgoročno rešitev za to, da zagotovimo enakost. Ne potrebujemo kvot. Uvesti moramo ukrepe na osnovi, kateri bomo ukrepili plačno transparentnost in investirati tudi v dostopnost in pa oskrbo otrok. Prav tako moramo poskrbeti za boljšo in enakopravno vključevanje žensk in moških na trg dela še vedno bomo torej nasprotovali kvotam spolov, kot so navedene v 13. odstavku. Gospoda Polčaka ne vidim, zdaj pa gospa Jones. Hvala. Absolutno navdušena sem nad tem, da sem za zadnjim glasom podprla to resolucijo. Že približno 20 let delam na področju pravic žensk in zapiranje te plačne vrzeli je prav gotovo del tega mojega dela. Veliko dela moramo še opraviti, ampak laboristi smo lahko ponosni na svojo zgodovino na področju solidarnosti, enakopravnosti, pravic delavcev tukaj, pa tudi doma in v Walesu. Mislim, da se bo to delo nadaljevalo in upam, da Johnsonova vlada ne bo zmanjšala naših pravic. Moški in ženske so seveda med najbolj naravnivimi skupinami. In to velja tudi v smislu nasilja in pa razlik v plačilu. Poskrbeti moramo za to, da bomo odpravili to situacijo. Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki ste nas podprli in delali bomo še naprej v to smer po celem svetu. In hvala vsem, ki ste se borili za solidarnost, enakopravnost in dostojnost. Hvala, gospod Howard, ena minuta. Gospa predsednica, popolnoma primerno je to, da smo kot eh, laboristi zadnjič glasovali ravno glede te resolucije, ki ne bi odpravljala razliko med plačami moških in žensk. Moramo pa poskrbeti tudi za realno enakost. To pomeni enake plače. Seveda se s tem ne strinjajo vsi. In kaj je najpomembnejša lekcija tega našega zadnjega glasovanja? Kadarkoli napredek v družbi vzamemo za nekaj samoumevnega, takrat se bomo morali soočiti tudi z negativnimi posledicami. Ko je bitka dobljena, takrat se začne prava vojna. In s tem bi se želel komu tudi zahvaliti, kar v francoščini se zahvaljujem tistim v Evropskem parlamentu, ki so skrbeli za nas, to je tudi osebje, osebje v menzah, čistilno osebje, vozniki in tako dalje. Torej vsi, ki ste skrbeli za gladko delovanje. Vsem vam želim veliko uspeha in sreče v prihodnosti. Nasvidenje. Zdaj pa še zadnja govornica, gospa Fox. Vzdržana sem bila pri tem predlogu resolucije, ne zaradi tega, ker mi ni mar za to vrzel, ampak nekatere druge vrzeli so veliko hujše, pa se o njih manj pogovarjamo. Že znotraj te institucije so velike razlike. Dobro plačani funkcionarji vladajo v ozadju teh kolus, vse osebje pa ni tako dobro plačano. To so naprimer čistilke, administratori, odlični prevajalci in tako dalje, ki so seveda bili tako prijazni in so nam pomagali tudi v stranki za Brexit. Hvala. Mislim, da bi se morali pogovoriti tudi o razrednih razlikah. Revni razredi v celotni Evropski uniji so vedno bolj redni, tudi sredi politike zategovanja pa so v Evropski uniji. Kolateralna škoda se plačuje zaradi nekaterih odločitev v Bruslju, kar je seveda vse v interesu multinacionalk. In vsi, ki se uprejajo žile žon ali pa tudi tisti voljivci, ki so podprli Brexit, so med tistimi, ki jih ignoriramo. In seveda bom v tem zadnjem nagovoru podarila, da ne smete demonizirati lastnih državljanov. Izkazati moramo solidarnost z evropskim delovskim razredom in upam, da se bodo borili uspešno. Hvala, da ste me poslušali. Okay, Dobro razprave je konec. Zapisnik bo parlament potrdil na začetku naslednjega plenarnega zasedanja, če temu nihče ne nasprotuje. Potem bom posredovala tudi te sprejete resolucije na ustrezne organe. To plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je zaključeno. Hvala, tolmačem. Have a nice day. Lep dan.